Seveda, najprej želim pozdraviti kandidata za komisarja za trgovino, komisarja gospoda Hogana, ki sedi pred mano. Dobrodošli. Namen tega sestanka je jasen, tako da mi tega ni potrebno razlagati. Gospod Hogan je odgovoril na naših pet pisnih vprašanj to ste dobili razdeljeno v vseh jezikih in je objavljeno tudi na spletni strani parlamenta. Prav tako bi vas rad obvestil, da je odbor za pravne zadeve ugotovil, da ni zadržkov, da bi imeli to zaslišanje danes. Tako da lahko nadaljujemo. In da, gospod Hogan, še enkrat dobrodošli v odboru. V demokratičnem bistvu trgovinske politike. Veliko veseljem je, da predsedujem odboru za mednarodno trgovino. Tako kot sama politika, se je odbor tudi zelo spremenil v zadnjih letih. Ta odbor mora potrjevati trgovinske sporazume, prav tako pa je vključen tudi v zakonodajo, ki se pripravlja v trgovinske namene. Tako da je to resnično demokratična sila ljudi v Evropi, kar se tiče trgovinske politike. In da, živimo v zahtevnih časih. Odnosi z našimi ključnimi dvostranskimi partnerji so napeti zaradi različnih razlogov. Kriza STO, možni Brexit, ki se bo verjetno kmalo zgodil. In morda bomo v teh dneh dobili še nadaljne carinske dejatve glede na sodbo obojnega iz EDA. Na srečo je EU uspelo predvsej uspešno vzpostaviti dobre dvostranske trgovinske sporozume in seveda tudi dobro zakonodajo, zato da bi stabilizirali trgovinski sistem. Evropski parlament je odigral pomembno vlogo pri izboljšavi trgovinskih sporazumov kot pri CETI ali kot pri zakonodaji glede zakonodaje o konfliktnih mineralih. In da, trgovina je sedaj bolj v spredju. Ljudje hočejo vedeti, kdo pridobi zaradi trgovine. Ali trgovina slabi našo potrošnjsko zaščito in kakšen je prispevek trgovine trgovine podnebnemu pariškemu sporazumu. Veliko izzivov in grožen, ampak s temi izzivi in grožnjami se moramo soočiti in vzeti trgovinsko politiko resno. Tukaj seveda potrebujemo določena načela. Trajnostna politika mora biti eno od načel. Trgovina je učinkovito orodje za to, da vzpostavljamo poštene standarde za dobrine, pa tudi za produkcijski proces storitev in dobrin. In proces znotraj mednarodne organizacije za delo igra pomembno vlogo. Potem pa izvajanje in izvrševanje. Zame je popolnoma jasno, da se moramo premakniti od besed k dejstvom. Široka mreža trgovinskih sporozumov, ki jih imamo, mora tako na znotraj kot na vzven EU prinesti rezultate. Potrebujemo ustrezne instrumente za to. Doslednost. Trgovinska politika mora biti dosledna z drugimi politikami v Evropski uniji in tudi na nacionalnih ravneh. Naprimer, nesmiselno je, če skušamo, skušamo zmaševati subvencije v ribiškem sektorju, istočasno pa podeljujemo subvencije za nova plavila v EU. Tako da moramo biti dosledni pri naših politikah, prav tako pa moramo zagotoviti, da bo trgovinska politika na ustrezen način tudi demokratično nadzirana. Von der Leyen je dejala, da moramo imeti posebno partnerstvo med komisijo in Evropskim parlamentom. Gospod Hogan, potem, ko sem prebral vaše pisne odgovore, resnično izpostavljate to stališče. Naj pa izpostavim štiri točke, kjer bi parlament moral dobiti še nekaj več pojasnil. Najprej. Prepričan sem, da mora Evropski parlament biti viden kot institucionalni akter, še prav posebno po razvoju zadnjih desetih let. Ne smemo parlamenta dajati v isti koš kot običajne akterje. Tukaj gre za vprašanje 3 in 7. Potem drugič. Mislim, da bi bilo dobro, če bi glede na sedajne razmere kaj spremenili, vendar pa gospod Hogan morda ni dovolj razvoj dokumentov glede političnih področji. V tem smo se pogovarjali z državami članicami. Jasno je, da je potrebno delo upraviti že prej. Kaj, kako, ko se potem pogajanja zaključujejo. Tako da parlament želi, da je vključen v pripravo teh dokumentov pred pogajanji že prej. In istočasno bi rad nekaj več jasnosti, prizadevan z vaše strani, kar se, tične, kar se tiče začasne uporabe. Ursula von der Leyen je dejala, da bi komisija vedno morala predlagati začasno pravo za trgovinske sporozume, šele takrat, ko je parlament dal svoje soglasje. Vaš odgovor ni bil prav jasen. Prosim, vrnite se na to in pojasnite, da je potrebno demokratične pravice Evropskega parlamenta spoštovati, kar se tiče začasno uporabe sporozumov. Nadalje, nadzorna funkcija Evropskega parlamenta mora biti možna tudi pri izvajanju obstoječih sporozumov. Kot odbor si želimo, da bi skupni odbori, sveti v implementacijskem postopku sporozumov bili nekaj koristnega, ne samo neke temačne skrinice brez nadzora. Gospe in gospodje, to je odločilni trenutek parlamentarnega nadzora. To je nekaj, kar opredeljuje demokracijo v EU in tudi trgovinsko politiko EU. Seveda bom kolegicam in kolegom dal besedo. želim, da zastavljajo jasna vprašanja, da dobimo jasne zaveze od vas, gospod komisar. Kaj ti ne gre samo za zaslišanje, gre tudi za to, da bomo skupaj opredelili skupno strategijo za trgovinsko politiko v naslednjih petih letih. Torej, gremo na praktične elemente tega sestanka. Najprej struktura tega zaslišanja. Slediti moramo poslovniku parlamenta, to je jasno. In vsi kandidati za komisarje morajo dobiti možnost, da predstavijo svoje mnenje. Za začetek bo Phil Hogan imel možnost za vodno izjavo, 15 minut časa bo imel za to. Potem, po našem poslovniku, bomo imeli čas za 25 vprašanj poslank in poslancev. V prvem svežnju bomo dobili vprašanja sedmih koordinatorjev političnih skupin iz našega odbora za mednarodno trgovino. V drugem krogu pa bomo slišali vprašanja 18 poslank in poslancev po kvotah za različne politične skupine. Prav tako pa bo dobil besedo tudi predstavnik samostojnih poslancev. V tem trenutku pozdravljam predsednika odbora AFE, Davida McAllisterja, tudi sam bo zastavil vprašanje med temi 18 poslanci. Pet minut časa bo za vprašanja in odgovore. Vsak poslanec bo imel minuto za to, da zastavi svoje vprašanje. Potem bo sledil odgovor gospoda Hogana. Dve minuti časa bo imel za to, potem pa, če bo potrebno, je možnost za istega poslanca, da zastavi še nadaljne vprašanje, največ ena minuta. In potem ima kandidat za komisarja možnost, da odgovori na to vprašanje v eni minuti. Jasno pa je v poslovniku, da se mora to nadaljne vprašanje navezovati na odgovor kandidata za komisarja glede prvega vprašanja. Ne sme se uporabiti to za zastavljanje drugih vprašanj. Zato si bom vzel pravico, da razveljavim nadaljna vprašanja, če ne bodo disponevala tega kriterija. To je torej struktura. Na koncu vprašan pa bo kandidat za komisarja dobil še pet minut za zaključno izjavo. Kot sem že dejal, je današnji sestanek omejen na točno tri ure in je čas za zastavljanje vprašanj tudi zelo strogo omejen. Tako da bom uveljavljal te omejitve na zelo strok način. Tolmačenje imamo v 23 jezikov in seveda prav posebno za vas na tem zaslišanju, ker ste irski kandidat za komisarja, imamo tudi irščino, imamo tudi nekaj irskih poslancev in poslank tukaj vsi lahko govorite v svojem maternem jeziku. Ampak seveda držite se odmerjenega časa. In seveda, glede na to, da imamo 23 jezikov in tolmačenje, prosim, bodite jasni, ne prehitro, tako da se bo to dalo pretolmačiti, in bomo to lahko dobro prenašali tudi po spletu, kajti kot veste, smo prenašani v živo po, na spletu na parlamentarni strani in vse bo tudi posneto. Tako, toliko za uvod glede strukture tega zaslišanja. Sedaj pa gospod kandidat za komisarja za trgovino, Phil Hogan, prosim za vašo uvodno izjavo. Hvala lepa, gospod predsednik, poslanke in poslanci. Zelo hvaležen sem izvoljeni predsednici komisije, da me je imenovala za kandidata za komisarja za trgovino. Upam, da bom na koncu tega zaslišanja me lahko podprli za izpolnevanje teh nalog. To področje poznam. Kot komisar za kmetijstvo in podeželjski razvoj sem tesno sodeloval s Cecilijo Malmstrom, ki je bila odgovorna za to področje. Njena dediščina je zelo pozitivna in upam, da bom na tem gradil. Iz prve roke vem, kako je mednarodna trgovina pomembna. To je hrbtenica ekonomije EU in tukaj imamo sedmino vseh delovnih mest. Mislim, da trgovinska politika Evropske unije lahko in mora ponuditi prave priložnosti za trajnostno rast, stabilnost in predvidljivost v vedno bolj nepredvidljivem svetu. Podjetjem v EU pa mora zagotoviti enake možnosti in zaščito pred nepoštenimi trgovinskimi praksami. Ampak trgovinska politika se mora tudi razvijati. Pokazati moramo, da je pomembna in primerna za nove izzive naši varnosti, naši strateški avtonomiji in tehnološkemu vodstvu. Prav tako moramo spodbujati vrednote v EU, to, za kar se zauzemamo, še prav posebno glede podnebnih ukrepov, trajnostnega razvoja, pravic delavcev, standardov in opolnomočenja žensk. Preden navedem svoje prednostne naloge, naj vam zagotovim, da če me boste potrdili, bom še naprej gradil na preglednem načinu, kako je bila trgovinska politika izvajana v prejšnjem mandatu parlamenta. Redno bom v vašem odboru in na plenarnem zasedanju, da bom odgovarjal na vaše vprašanja. Prav tako bom zagotovil, da boste imeli dostop do vseh informacij, ki jih potrebujete. In zabeležil sem si to, kar ste dejali, gospod predsednik. Podpiral bom tudi svet, da prisluhne vašemu mnenju kar se tiče zakonodajnih dosejev in da predem date svoje soglasje, vas obvešča o tem. Prav tako bom skušal razložiti in spodbujati trgovinsko politiko ljudem po Evropi in širše. Profesionalna komunikacija naših trgovinskih odnosov je pomembna. Sedaj pa pet glavnih prednostnih nalog za trgovinsko politiko v tem mandatu. Prvič, podpirati moramo stabilno, predvidljivo okolje, trgovine, s tem, da ukrepimo STO. Drugič, naše odnose moramo upravljati in graditi partnerstva globalno. Osejotočati se moramo na neposredno sosedstvo in Afriko. Tretjič, odpreti moramo trge in narediti trgovino realnost za podjetja v EU vseh velikosti. To tudi pomeni, da obstoječi sporozumi morajo biti v polni meri izvajani in izvrševani. Četrtič, Zagotoviti moramo, da imamo urodja za pošteno odprto trgovino in enake pogoje tako interno kot eksterno. In petič, zagotoviti moramo, da je trgovina trajnostna. Spodbujanje vrednot EU in osredotočanje na podnebne ukrepe v skladu s prednostnimi nalogami prihajajoče komisije in tega, kar si želi parlament. Sedaj pa bom spregovoril vseh o vsaki posamečni prednostni nalogi. Trgovina ne more izpolniti svojega potencijala brez stabilnosti in predvidljivosti ki prihaja iz multilateralizma, ki temelji na pravilih. Kot je dejala Ursula von der Leyen, multilateralizem je v DNK Evrope. To je naše vodilno načelo globalno gledano. Moja komisija bo še naprej podpirala ta pristop in zagotavljala, da bomo zagotavljali globalni red, ki temelji na pravilih. Torej, ta red, ki temelji na pravilih, se STO v svojem srču se sooča z največjimi izzivi. STO je ključnega pomena, pa potrebno je se skupaj posodobiti. To ponuja pot za reševanje sporov po pravilih, ne pa zakon džungle. Zato moramo to braniti in zagotavljati, da bodo pravila aktualizirana. Evropska unija že igra odločilno vlogo s podporo tega parlamenta, ko se skušamo soočiti s temi težavnimi razmerami. Če bom potrjen, bom torej storil vse, kar je v moji moči, da preprečim propad sistema za reševanje sporom STO in da bomo našli sistemsko rešitev za reformo stalnega pritožbenega organa. Prav tako bom sodeloval z drugimi članicami STO, da bi spet obudili pogajalsko funkcijo te organizacije. Osredotočati se moramo na zaključijo pogajanja glede subvencije o ribištvu, kot je to v trajnostnem cilju 14.6. Prav tako bomo potrebovali še nekaj več dela glede domače uredbe, glede storitev. Prav tako želim sodelovati z drugimi, kar se tiče pogajanj glede trgovine. Pripravljam novo pobudo v drugi polovici 2020 za novo pot naprej glede STO. Potrebno je spremeniti pravila, zato da Kitajska ne bo več mogla toliko uporabljati subvencij in da ne bo, morala, ne bo mogla uporabljati prisilnega transferja tehnologij. Veliko naših partnerjev si želi protekcionizma, mi pa se moramo zavzeti za multilateralizem, ko trgujemo po pravilih. Če bom potrjen, bom skušal voditi, deloval konstruktivno in iskal pozitivne rezultate. Prav tako pa se bom zavzel za interese EU in urednote, ko bo to potrebno čezatlantsko partnerstvo je oblikovalo mednarodne odnose in globalni red v zadnjih 70 letih. ZDA so igrale pomembno vlogo kot ključni podpornik odprtega trgovinskega sistema, ki temelji na pravilih. Nekateri pomisliki ZDA glede globalnega trgovinskega sistema so take, taki, s katerimi se strinjamo. Menimo pa, da spremembe najbolje dosegamo, če se držimo pravil. Tako da bo EU še naprej skušala doseči napredek glede področja skupnega interesa in skušala zmanjšati napetosti glede trgovine, naprimer na področju, kjer lahko dosežemo dogovor. Kot se je zgodilo julija 2018 med predsednikom Junckerjem in predsednikom Trumpom, Trumpom. Prav tako pa lahko delamo tudi trilateralno z Japonsko, ko imamo potem pripravljeno skupne pristope glede vidikov reforme STO. Zavezan sem, da bom deloval za pozitivno čezatlantsko agendo in da bom odprt za hitro reševanje sporov s partnerji iz ZDA. E to smo dosegli letos, naprimer, kar se tiče kvote govedine brez hormonov. Imeti moramo partnerje, ki sodelujejo z nami. Odnos med varnostjo, tehnologijo in trgovino se razvija zelo hitro. To vpliva na naše odnose z vsemi večjimi akteri. Pripravljeni smo se ZDA e pogovarjati o teh vprašanjih, še prav posebno, kar se tiče varnostnega vidika, naložb in nadzora pri izvozu. Strinjamo se glede izzivov, ki jih predstavljajo subvencije Kitajske in upletanje države v njeno ekonomijo. Zato moramo najti razloge, da sodelujemo s čezantlantskimi zavezniki in Japonsko glede teh strateških vprašanj. Ampak naš odnos s Kitajsko je tudi ključnega pomena. Ostaja vir bogatstva in delovnih mest na obeh straneh, ampak naša podjetja morajo imeti možnost biti konkurenčna s kitajskimi podjetji na enakopravni podlagi, tako na kitajskem kot v EU. Tako To danes ni tako. Prav tako bom iskal aktivni dialog in angažiranje, še prav posebno na področju skupnega interesa, kot so podnebne spremembe, okoljska zaščita, reforma STO, tudi kar se tiče industrijskih subvencij. Prav tako bom prioritiziral naša naložbena pogajanja, da bi uravnotežili naš odnos glede naložb s Kitajsko. Zavzeti se moramo za naše interese in vrednote in vem, kaj misli parlament tem pogledu. Naš pristop, pristop do Kitajske mora uravnotežiti trgovinski sporozum in se mora lotiti nepoštenih trgovinskih praks. Uporabil bom trgovinske zaščitne ukrepe, če bo to potrebno. Naši odnosi morajo biti temeljiti na učinkoviti eh, reciproteti in dostopu do trgov. Prav tako moramo ukrepiti varnost naše kritične infrastrukture in tehnološke baze, kot je opisano v sporočilu iz marca 2019 o Kitajski. Okrepili smo našo notranjo škatlico za urodja z ukrepi, kot je mehanizem EU za pregled naložb. In si tudi skušamo gledati, kako nekatere subvencije izkrivljajo notranji trg. Prav tako moramo pomagati shodnemu partnerstvu. Prezdevamo si za celovito prostotrgovinsko področje z južno s sredozemskimi partnerji. Prav tako se ukvarjamo z EA, državami kot so Švica in Turčija. Seveda pa ne bomo zaključili vsega tega brez Brexita. Združeno kraljestvo bi naj izstopilo iz EU čez 31 dni. Nemogoče je napovedovati končni rezultat, ampak veliko ljudi skuša to napovedati, je komisija pripravljena na Brexit brez dogovora. Afrika mora postati še večja prednostna naloga zavezništvo Afrika, Evropa, ki temelji na političnem in naložbenem partnerstvu, je nekaj, kar kaže pot naprej. Skušal bom s svojimi lastnimi izkušnjami vzpostaviti projektno skupino za podeželsko Afriko. Tukaj združujemo afriške politične voditelje in EU, tudi kar se tiče naložb. Naši trgovinski sporozumi s Kanado, Japonsko, Vietnamom in nedavno z Merkosorjem kažejo našo zmožnost, da naš skupni trg postane vzvod za odpiranje trgov drugot, da širimo naša pravila, uredbe in izboljšamo okoljske prakse in socialno stanje v tretjih državah. Še naprej se bomo pogajali z Avstralijo in Novo Zelandijo in iskali novo partnerstvo, če bodo pogoji pravi. Ampak moramo praviti še boljšo nalogo in zagotoviti, da bomo uresničili poln potencial naših obstoječih sporozumov. Naši partnerji pri trgovini morajo spoštovati vse zaveze, pri vseh poglavjih. Mislim, da je zato potrebno bolje izvajati in izvrševati obstoječe sporozume. Imenovanje glavnega izvršitvenega uradnika za trgovino bo ključno na tem področju. To osebo bom prosil, da sodeluje z vami, da bi izvršitvena agenda napredovala. Prav tako se strinjam z vami, da moramo storiti več, kar se tiče MSP-ov. Več kot 80 odstotkov podjetij v EU pri mednarodni trgovini so mala in srednja velika podjetja. Za njih so trgovinske naložbene ovire še prav posebno veliki ziv. Krepitev poštene odprte trgovine bo prednostna naloga. Opreti se moramo protekcionizmu, kjerkoli že. Vzajemne trgovinske pogoje moramo spodbujati in pošteno trgovino, tako eksterno kot interno. Naprimer, uporabiti moramo instrumente, kot je mednarodna pobuda za javno naročila. Ta bi naj ustvarila vzajemnost in omogočila podjetjem EU, da bodo uspešna pri vladnih javnih naročilih na trgih navzven. Prav tako se moramo lotiti nepoštene konkurence ko naprimer tuje subvencije škodujejo našim podjetjem. Uporabiti moramo naše urodje, ki jih imamo na voljo, naprimer pri trgovinskih zaščitnih ukrepih. To pomeni, da moramo ukrepiti tudi naše urodje, tudi pravila, da se odzovemo glede nezakonitih diskriminatornih ukrepov tretjih držav, ko imamo sedaj možnosti tudi po STO. Trgovina mora biti ne samo poštena in odprta, ampak tudi trajnostna. Trgovinska politika se mora lotiti globalnih izzivov, kot so podnebne spremembe, zaščita okolja in krepitev naših delovnih standardov. Zato so poglavja o trajnostnem razvoju tako pomembna. Da bomo sledili tem ciljem, sem pripravljen izkoristiti različne instrumente, ki so na našo voljo, prek trgovinskih preferencialov, dvostranskimi trgovinskimi sporozumi in ukrepi na multilateralni ravni. Naprimer, ko odpiramo trge za okoljske dobrine in storitve, da pomagamo pri mednarodnem boju proti podnebnim spremembam. Če bom potrjen, bom tudi skušal obnoviti generaliziran sistem preferenc, ki skuša zagotoviti preferencialen dostop za nekatere države članice. To je najbolj velikodušna schema, to bom skušal zagotoviti, da bo stalo še naprej, partnerje pa bom spodbudil, da bodo šli po poti trajnosti in razvoja. Osredotočanje na podnebje in trajnostni razvoj prihajajoče komisije zrcali pričakovanja državljanov. Zato moramo te vrednote ugraditi v naše trgovinske sporozume. Gospod predsednik, poslanke in poslanci, trgovinska politika je ena najbolj dinamičnih področji evropskih ukrepov. Imamo pomembno agendo v tem pomembnem trenutku za multilateralizem in pri tem krhkem globalnem trgovinskem sistemu. Parlament je zelo pomemben dejavnik pri tem, še prav posebno tudi ta odbor. In pripravljen sem sodelovati z vami, da okrepim to partnerstvo. Evropa mora biti globalni pionir, kar se tiče poštene trgovine. Z vami mislim, da lahko okrepimo ta cilj in pokažemo EU v najboljši luči. Hvala lepa. Lot, Hvala, gospod Hogan. Sedaj bomo slišali prvi krok vprašanj. Najprej bomo slišali koordinatorje političnih skupin. Kot prvi dobi besedo Kristof Hansen iz Evropske ljudske stranke. Gospod eh, kandidat za komisarja in gospod komisar Phil Hogan, dobrodošli v našem odboru. Kakor veste, so, sta Evropska unija in ZDA najbolj povezani regiji na svetu. Eh, Čez Atlantsko partnerstvo predstavlja 60 milijonov eh, delovnih mest in predstavlja velik delež eh, globalnega BDP-ja. Ampak trenutno je stabilnost ogrožena zaradi enostranskih tarif in zaradi spodkopavanja svetovne trgovinske organizacije, ki je steber svetovnega reda na področju trgovine. Kako se bo Evropska unija zauzela za globalno trgovino, ki mora temeljiti na pravilih? v luči ameriškega predsednika, ki spodkopava neodvisnost uh, eh, STO-ja, ki je tako dolgo stabilizirala mednarodno trgovino. Hvala lepa, gospod Hogan. Torej, v času napetosti ne smemo izgubiti izpred oči pomembne slike, večje slike. Eh, naši trgovinski odnosi imajo zelo velik eh, obseg in naši odnosi so najpomembnejši gospodarski odnosi na svetu um, z, z uspešnim uh, srečanjem med predsednikom Junckerjem in Trumpom junija 2019 smo potrdili naše zaveze na področju mednarodne trgovine, ampak od takrat se ni veliko premaknilo. Uh, predsednica von der Leyen je rekla, da želi graditi na pozitivni agendi iz leta 2018. Jaz pa si bom najbolj prizadeval za to, da uh, bomo dobili bolj uh, vzajemno, koristno in uravnoteženo um, in uravnotežen odnos med ZDA. Ampak zato sta potrebni obe strani. Uh, jaz sem pripravljen narediti korak, sedaj čakam na ZDA. Uh, ehm, mi bomo seveda vedno imeli pred očmi interese Evropske unije. Osredotočiti se moramo na raven vzajemnih koristi. Uh, In nedavni dogovor o govedini, ki je bil sklenjen julija, jasno kaže na pripravljenost Evropske unije, da reši problem, ki je odprt že kar nekaj časa, ampak to za sodelovanjem in dialogom. Odnos med eh, tehnologijo, varnostjo in trgovino je bistvenega pomena. Zato potrebujemo ZDA eh, v Svetovni trgovinski organizaciji. Oni morajo biti tukaj angaž, angažirani, razumeti morajo, da so naši izzivi skupni. Uh, recimo, ko gre za državne subvencije neke države, ki je tukaj ne bom posebej omenjal. Eh, in prav tako vemo, da moramo biti tisti partnerji, ki se morajo zavzeti za trgovino, ki temeli na pravilih. Mm, najti moramo način za eh, uspešno sodelovanje, seveda v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Se pravi, osredotočiti se moramo na vzajemne koristi, to lahko privede do številnih dogovorov, ki bodo prinesli koristi obema stranima in upam, da tudi ZDA na to gledajo podobno. Pod vprašanje. Danes ali jutri pričakujemo, da bo STO eh, razsodila v primeru Apple. Videli smo predhodni seznam sektorjev, na katere se bo sreotočila ZDA. Um, ehm, oli, um, olive, vino, sir. Torej, um, oprostite, slišali bomo sodbo um, Svetovne trgovinske organizacije o Airbusu. Uh, no, uh, tukaj so tarča tudi nekateri kmetijski uh, izdelki in Zanima me, kako lahko v luči te sodbe zaščitimo te kmetijske izdelke. Komisarka Malstromova je povedala, kako se lahko soočimo s primerom Airbus eh, v okviru STO. Eh, kakor veste, je pred STO še en primer, ki vpliva na ZDA in sicer gre za odločitev v zvezi z Boeingom. Odločitev bo sprejeta čez nekaj mesecev. Zato nima smisla, da če smo kot Evropska unija predložili konstruktivne rešitve, da bi se potem želeli ZDA na nek način maščevati, če bi se zadeva za njih slabo iztekla v primeru Boeinga. Skušali bomo sodelovati za ZDA v, v teh zadevah. Trenutno ZDA niso pripravljeni sodelovati z nami. Razumem, kakšne bodo lahko težave za kmetijske izdelke, ki so se znašli na uh, seznamu sektorjev, ki bi lahko bili prizadeti. Ampak počakati bomo morali na odločitev, na ukrepe, ki jih bo sprejela ZDA in uh, tudi Evropska unija bo potem morala sprejeti kakšne vzajemne odločitve. Hvala lepa v imenu socialistov in demokratov, Katlin van Premt. Thank you. Jaz si sabotaža. <laughs> to je sabotaža, pravi poslanka. Take another one. Prosim, presedite se k kakšnemu drugemu mikrofonu. Away, that has no... Sedaj sem še tle stran, dlje stran, ampak to ni nobena simbolika. Pozdravljeni, kandidat za komisarja. Imam vprašanje v zvezi z um, prostotrgovinskimi sporazumi. Najprej gre za Eh, standarde trajnostnega razvoja. Ti trenutno niso spoštovani. Oglejmo si primer Južne Koreje ali pa Kolumbije. 169 sindikalistov je bilo tam ubitih v zadnjih nekaj letih. V pisnih odgovorih ste rekli, da moramo izkoristiti vse inštrumente, ki so nam voljo za to, da lahko izpolnjujemo podnebne in okoljske cilje. Zato vas sprašujem, kako boste to dosegli? Če si ogledate trenutno izvajanje poglavi um, ehm, trajnostnega razvoja. Komisija je sprejela akcijski načrt z 15 točkami za spoštovanje strategije trajnostnega razvoja, kateri izmed njih ne delujejo, eh, kje boste izboljšali izvajanje in ali tukaj eh, predvidevate kakšno dodatno poglavje. Govornica je bila prekinjena, gospod Hogan. Eh. Hvala lepa, gospa Van Bremt. Vem, da si koordinatorji vašega odbora želijo boljšega izvajanja trenutnih dogovorov in trgovinska politika je lahko eh, dober inštrument za to. V primeru Južne Koreje smo prvič uporabili mehanizme za reševanje sporov in pa druge inštrumente za to, da bi eh, Južna Koreja začela spoštovati poglavje oziroma izvajati poglavje, ki ga predtem ni. Zato mislim, da je to dober primer, kako preveriti, kakšno je izvajanje poglavi v zvezi z cili trajnostnega razvoja videti moramo, ali bodo naši partnerji spoštovali to, čemu so se zavezali. Sedaj imamo načrt eh, v 15 točkah za strategijo trajnostnega razvoja. Ta je zame zelo pomemben, pomeni večjo vključenost civilne družbe, večjo vključenost eh, institucionalnih ureditev, ki jih poznamo tukaj v Evropski uniji. To pomeni, da predvidevamo nove možnosti za uh, izvajanje akcijskih načrtov, lahko tudi finančno ukrepamo in lahko zberemo dokaze, ki so potrebni za to, če želimo um, ublažiti učinek. Tako da jaz sem polno zavezan izvajanju akcijskega načrta ciljev trajnostnega razvoja in pripričan sem, da bo um, primer Južne Koreje tukaj uh, zelo pomemben precedenčni primer. Katlin van Bremt. Dobro, potem pa si pogledamo, kaj se je letos poleti zgodilo v Braziliji in vemo, kaj se dogaja v povezavi s porazumom Mercosur. Nekateri menijo, da bi sporazum Mercosur zavaroval amazonski gost. Jaz nisem pripričana v to. Mislim, da potrebujemo predpogoje za ratificiranje Mercosurja in temu. Eh, podobnih razumov, preden spoh začnemo razpravljati o ratifikaciji. Ali se strinjate s takšnim pristopom? Na ta način bi Evropski parlament imel um, vzvod za to, da bi zagotovili, da bodo dejansko izpolnjevane zaveze iz Pariza. Ali se strinjate s tem pred ratifikacijskim postopkom? Kakor veste, je imel predsednik Bolsonaro drugačno stališče, preden je bil izvoljen za predsednika. Dobro, ampak to ni nič nenavadnega. Potem, ko je bil izvoljen, se je odločil za drugačen pristop. Če bo prišlo do dogovora med Evropsko unijo in Mercosurjev, Merkosurja. Eh, potem se je odločil, da bo sopodpisnik pariškega sporazuma in v okviru tega je govoril o 12 milijonih eh, hektarjev območja za eh, reforestacijo amazonskega gozda, govoril je tudi o boljšem upravljanju gozdov. Če torej ne bi imeli trgovinskega sporazuma in trgovinske politike, potem sploh ne bi mogli uveljavljati vzvoda v državah Merkosurja. Eh, tudi, v, tudi za Brazilijo to velja. Vsi smo zgroženi spričo tega, kaj se je zgodilo z amazonskim gozdom, ampak brez trgovinske politike tukaj sploh ne bi imeli nobene možnosti ukrepanja. Eh, in pri končni stopni ratifikacije bi imeli še večji, vstop, eh, še večji vzvod ne vem, kaj točno mislite z postopkom pred ratifikacijo, ampak tukaj bi vas opozoril, če bomo mi postavljali pogoje, potem bodo tudi oni začeli postavljati pogoje. Nič ni zaston, ko gre za trgovino. Karl, Karin Karlsburg v imenu Renew Europe. Hvala lepa če želimo ustvariti enako izhodišče za vsa podjetja, tudi tista v tretjih državah, zato da bi lahko konkurirala in rasla tudi na področju digitalne agende, to mora biti predpogoj za delovanje globalnega gospodarstva. Kako bi se zagotovili vzajemnost, pravično konkurenčnost, preglednost in pa zasebnost potrošnikov v svetovnem gospodarstvu. Istočasno pa moramo ustvarjati priložnosti, ki bodo koristile tako ljudem, kakor tudi podjetjem, tako v Evropi, kakor tudi zunaj Evropske unije. Kako boste zagotovili, da bomo zagotovili koherenten mednarodni okvir tudi za digitalno trgovino. In ena zadnje, kdaj bo komisija predstavila strategijo za digitalno trgovino? Well, agree, uh, fair... Strinjam se z vami, da mora odprta in svobodna trgovina temeljiti na pravilih. V to skušamo prepričati tudi ZDA. Uh, Jaz sem, se sliš, jaz sem se srečal z direktorjem STO, razpravljala sva o tem, o tem, kakšni so koraki mm, za naprej. On meni, da bi morala Evropska unija v prihodnje tukaj uh, prevzeti vodilno vlogo uh, Eh, razpravljala sva o tem, kako lahko zagotovimo spoštovanje pravil v eh, multilateralnem svetovnem gospodarstvu. No, istočasno se moramo vprašati, kako se lahko zaščitimo z eh, inštrumenti trgovinske zaščite. Lahko bi recimo imeli mehanizme za nadzor nad naložbami, lahko bi imeli mednaroden a, inštrument za razpise, o tem trenutno razpravljamo, upam, da bo svet tukaj naredil pozitiven korak v prihodnje. Srečal sem se z eh, Petrom Altmarjem, nemškim ministrom za gospodarstvo in mislim, da so se v Nemčiji nekoliko omehčali. Videli bomo, kaj se bo zgodilo, sam mislim, da bi to lahko bil dober inštrument. Eh, vpliv eh, subvencij na evropskem trgu je zelo pomemben tudi v digitalnem gospodarstvu. Skupaj z komisarko Vestak Krjevo, skušava eh, razviti inštrument, ki bi odpravil um, izkrivljanje, ki, do katerega prihaja zaradi uporabe kmetijskih subvencij na digitalnem trgu. Mi smo ponosni na to, da imamo odprt uh, notranji trg, ampak včasih uh, to, kdo to našo odprtost izkorišča. Zato moramo imeti močno zaščito, ko jo potrebujemo. Imamo 140 eh, trgovinskih eh, ukrepov in 93 jih je povezanih za eno državo. 40 preiskav trenutno poteka. Eh, te inštrumente potrebujemo in moramo jih biti sposobni tudi izvajati. Če jih ne bomo mogli izvajati, potem nam ne bodo koristili in ne bomo dosegli željenega rezultata um, evropski sistem nadzora nad uh, izvozi um, zagotavlja, da nekateri izmed naših proizvodov niso zlorabljeni v tretjih državah. Tudi to je pomemben inštrument sledenja naši trgovini. Hvala lepa. Kar se tiče digitalnih. Uh, vidikov, vemo, da so ti lahko tudi sporni. Glede na to vas sprašujem, kako boste izboljšali vključenost civilne družbe in drugih deležnikov, kako jih boste vključili v pogajanje, v nadzorovanje in v spremljanje in kako boste izboljšali sporočanje v zvezi z trenutnimi in prihodnimi trgovinskimi sporazumi, tako da bodo koristi, ki jih ti prinašajo, znane vsem. Hvala. Pripravljen sem. Um, sodelovati za civilno družbo, z poslanci, z nacionalnimi poslanci. To je zelo pomembna prednostna naloga za ustvarjanje digitalnega enotnega trga. Zato si prizadevamo že nekaj let in naredili smo nekaj pomembnih korakov. Zavedamo pa se dejstva, da je najprej treba zagotoviti enako izhodišče za vse. In ko bomo imeli to enakovredno izhodišče, eh, no zato recimo tudi sodelujemo s Kitajsko v okviru STO, upam, da bomo tudi končali razprave o e-trgovini v okviru STO. Upam, da bomo potem dobili strategijo za digitalno trgovino in to ne samo na evropski ravni, ampak na globalni ravni z vsemi eh, pravili in normami, ki jih je tukaj treba spoštovati. Torej, mi smo pripravljeni na to vrstna pogajanja. Seveda je to lahko včasih težavno. Ehm, vedno Torej, moramo imeti na voljo vse informacije, zato da vemo, eh, kaj je vključeno v trgovinske sporozume in kakšne posledice lahko imajo leti. Hvala lepa, sedaj pa v imenu zelenih Heidi Hautala. Hvala lepa, gospod kandidat za komisarja, lepo pozdravljeni. V vaših pisnih odgovorjih eh, sem nekaj odkrila. Rekli ste, da boste uvedli nično toleranco do dela otrok. Vabim vas, da si ogledate nekatere resolucije tega odbora, kjer eh, pozivamo k skrbnemu poslovanju v primeru, da evropska podjetja kršijo človekove pravice ali pa da imajo za posledico recimo deforestacijo. Vesela sem, da je komisija pozvala k regulatornim in neregulatornim ukrepom za to, da bi lahko odpravili deforestacijo v naši urednostni verigi. Zanima me, kakšen bi bil vaš pristop, če bi vas. Um, če bi morali se pogajati o skrbnem nadzorju, nadzoru poslovanja v naši urednostni verigi. Gospa Hautula, seveda vem, da, tudi od, da ima tudi vaš odbor e, pravico do pobude e, na tem področju. To je podprla tudi predsednica komisije van der Leyen. Jaz sem seveda pripravljen sodelovati z vašim odborom, če bo to vaša prednostna naloga pripravljen sem vam pomagati, pripraviti predstavitve v zvezi s tem, dati informacije na voljo. Moje službe vam bodo na voljo za podporo. Um, no, sicer pa mislim, da imamo kar nekaj uspešnih ukrepov uh, za zagotavljanje človekovih pravic. Recimo imamo zakonodajo o mineralih, uh, imamo uredbo o lesnih izdelkov, ta prepoveduje nezakonito pridobljen les na evropskem trgu. Prav tako smo sprejeli direktivo o pravicah žrtev in uh, imamo tudi direktivo o nefinančnem poročanju. 600 evropskih podjetij mora sedaj eh, poročati o skrbnem poslovanju na tem področju. Seveda bi lahko naredili še več, ampak to je dobro izhodišče, dosegli smo že veliko napredka. Seveda lahko trgovinska politika pomeni velik vzvod pri zagotavljanju človekovih pravic, enakosti spolo in tako naprej. To je dejstvo. Če bo vaš odbor podal kakšno pobudo na tem področju, jo bom z veseljem podporil. Heidi. Pod vprašanje, Heidi. Hvala lepa. V pisnih odgovorih sem odkrila kar nekaj omemb um, izvajanja ciljev trajnostnega razvoja. Sprašujem vas, kako menite, da bi komisija morala organizirati svoje delo v zvezi s tem? To je sedaj del doseja vsakega komisarja. Kdo bi moral to sedaj uh, koordinirati v komisiji? Bi to morala biti predsednica sama in kakšen konkretno bo vaš prispevek? Hvala, tukaj eh, bi spregovoril o glavnem izvršilnem uradniku za trgovino. Uh, predsednica van der Leyen je poudarila, da bo to pomembna funkcija, to sem tudi sam poudaril v svojem pismu. Sam bi želel začeti delo v zvezi s tem že leta 2020. Treba se pogovoriti z vsemi deležniki, vedeti moramo, kako moramo opremiti ta nov položaj. Ta bi moral biti politično odgovoren, moral pa biti tudi na visoki politični ravni, zato da bi zagotovili dobro sporočanje in pa dobro izvajanje obstoječih pravil. Kakor sem povedal že prej, gospe Van Bremt, Eh, seveda morata biti trgovinska politika in pa cilji trajnostnega razvoja nekaj, kar gre z roko v roki. Eh, skratka, mislim, da je to dobra pobuda in veselim se sodelovati z vami v zvezi s tem. Hvala lepa, Markus Burhardt. Iz skupine IDE. Uh, Gospod kandidat eh, za komisarja, leta 2016 je protestiralo na milijone ljudi zaradi CETA in zaradi sporazuma TTIP. Eh, ena izmed glavnih kritik je bil položaj naših kmetov, ki so pod velikim cenovnim pritiskom. Prav tako je bilo ogroženo previdnostno načelo in s tem varnost naše prehrane. Trenutno poteka razprava v zvezi z sporazumom Mercosur. Eh, podatki so znani, učinki pa ne. Na osnovi katere eh, ocene učinka dela komisija, to mi ni jasno. Sumim, da ob, zaključju, ob zaključku pogajanja sploh še ni bilo jasnosti glede možnih učinkov, recimo za naše kmetijstvo. Gospod Hogan, kako boste obravnavali sporazum Merkosur, če bo nova ocena učinka ugotovila, da bo prišlo do večjega izkrivljanja cen za naše kmete, kot smo domnevali do sedaj. Gospod Hogan, razumem skrbi kmetov v zvezi z eh, sporazumom med Evropsko unijo in državami Merkosurja. Uh, ko moraš dopustiti vstop določene količine proizvodov, potem seveda kmeti s tem niso zadovoljni. Ampak, če si ogledate, kaj smo dosegli v okviru dosedanjih eh, trgovinskih sporazumov, lahko dobite, da je to imelo v glavnem pozitiven učinek za naše kmetijstvo. Ko gre recimo za sporazum z Kanado, z Japonsko, z Mehiko, tukaj je bil rezultat zelo pozitiven. pri sporazumu Merkosur bomo prav gotovo mm, preverili vidik trajnostnega razvoja in to velja tudi za vse ostale trgovinske sporazume. Vedeti moramo, kaj trgovinski sporazumi pomenijo za naše kmete in uh, predvsem za njihove ranljive točke. Um, kvote morajo biti nizke na področju perutnine, etanola, govedine, sladkorja. Uh, če bomo spoštovali te kriterije, potem bo rezultat uravnotežen. Torej, upam, da, vam, da bomo lahko pri končnih ocenah, učinkah lahko dokazali, da smo dosegli končen pozitivni učinek eh, na številnih, na številnih področjih vino, olive, eh, mleko v prahu. Eh, no, Za te sektore bomo dosegli pozitivne učinke. Seveda pa moramo pri določenih sektorjih poskrbeti za zašitne mehanizme in pa za kvote. Prvič smo poskrbeli za klauzulo, v skladu s katero lahko določen proizvod umaknemo iz trga za obdobje petih let, če pride do nenadnega porasta uzvoda, uh, eh, uvoza tega izdelka. Pod vprašanje. Junija letos ste obljubili eno milijardo pomoči našim kmetom v primeru težav odkot ste dobili ta znesek? Je to bil zgolj. Eh, mm, je bila to zgolj neka predvolilna obljuba, odkot je prišel ta denar? Da, mislim, da so kmetje bili te pomoči veseli. Ta denar smo predvideli v primeru izkrivljanja na trgu za kmetijske izdelke. Torej, eh, ta denar smo predvideli za določene sektore, kjer bi lahko prišlo do težav. Seveda je vse skupaj odvisno od um, kakovosti proizvodov. Uh, in pa um, predvideli smo finančno um, podporo v primeru, da bi prišlo v določenem sektorju do težav. Gospod Buržuas. Najlepša hvala. Mi verjamemo v pravično trgovino, ki mora biti podlaga za dialog na področju stabilnosti in skupne rasti. To mora biti vključeno v vse prostotrgovinske sporozume in tudi v pravila, ki se sprejemajo na ravni STO. Evropska unija pa mora zaščititi tudi svoje podjetja, ko gre za socialni dumping. Pogosto uh, pa prihaja tudi do nepravičnih uh, obtožb zaradi dumpinga strani tretjih držav, naprimer Južnoafriške in Južnoameriške države nas. Uh, obtožujejo dumpinga na področju krompirja. Tukaj nismo dovolj hitro ukrepali za to, da bi zaščitili naša podjetja, naše kmete in tudi naše, uh, naša delovna mesta. Kaj pravite na to? I, I with the, with the Strinjam se s tem splošnim občutkom, da moramo biti hitrejši pri naših odzivih in da moramo uh, biti sposobni pomagati majhnim in srednje velikim podjetjem. Eh, predvideti moramo določene zaščitne ukrepe v primeru, da prihaja do raznih obtožb do MSP-jev. V Flandriji je veliko majhnih podjetij, ki si ne morejo privoščiti dragih postopkov pred sodiščem v Evropi ali pa druge. Eh, zato da bi lahko eh, se rešili teh obtožb. Zato moramo razmisliti o tem, kako lahko bolj pomagamo majhnim, srednje velikim podjetjem, kako lahko nudimo podporo, pomoč, eh, pri tem lahko sodelujemo tudi z drugimi državami, zato da bi razmislili o tem, eh, kje lahko tukaj izmenjujemo najboljše prakse in da se izognemo podvajanju. No, vi verjetno poznate primer iz Kolumbije, kjer je, bil uveden, eh, kjer je bila uvedena omejitev eh, uvoza eh, in sicer belgijskega zamrznjenega krompirčka. In še vedno nismo dobili ustrezne rešitve tega problema. Vsaj z političnega vidika ne, tako da bomo morali razmisliti tudi o drugih možnostih. Ja, razumem, da moramo hitro in uh, ustrezno ukrepati, ampak hitro se je zgodilo, da smo bili prepozni tako v Južnoafriški republiki, kot tudi v Južnoameriških državah. Zanima me, ali mislite, da bi glavni izvršitveni uradnik tukaj lahko hitreje posredoval, kot eh, je to do sedaj uspelo generalnemu direktoratu. I think the chief trade enforcement officer is going to be very busy glavni izvršilni uradnik za trgovino bo prav gotovo zelo zaposlen in to je dobro. Eh, to je dobro, ker bi sicer sam moral opraviti vse, vso delo. Eh, no, vsekakor pa si bova skupaj prizadevala za dober rezultat. Ampak naj vam zagotovim, gospod Buržova, vi namigujete na ta primer v zvezi z belgijskim krompirčkom oziroma prime, v zvezi s tem primerom iz Kolumbije. Mi se tukaj zelo angažiramo. Tudi gospa Van Bremt eh, ve, da smo kolumbijskim oblastem eh, uložili zahtevo po dodatnem pregledu. Ehm, in eh, vse skupaj spremljamo tudi v okviru mehanizma za reševanje sporov v uh, STO. Uh, uh, Zadnji med koordinatorji je Helmut Scholz iz GUE. Hvala lepa, lepo pozdravljeni, gospod Hogan. Tukaj sem. No, eh, že cel večer govorimo o pravilih, o pravični trgovini, o načeljih, o izvajanju pravične trgovine. Vi ste v vaših pisnih odgovorih omenili možnost um, reform STO, da bi torej omogočili mednarodno, uh, mednarodni mehanizem reševanja sporov in tako naprej. V ženevskih uh, eh, načeljih za novo zeleno trgovino je zapisano, da bi globalna pravila morala služiti cilju gospodarske in socialne stabilnosti, trajnost, okoljske trajnosti, trajnosti in in da je treba tudi zaščititi najbolj ranljive skupine. Ali podpirate načelo skrbnega poslovanja, recimo v trgovini za oblačili, to je predlagal Ljubski parlament. Gospod Hogan. Že prej sem rekel, da sem pripravljen podpreti pobudo Evropskega parlamenta za izvajanje načela skrb, skrbnega poslovanja. Tudi gospa van der Leyen je to podprla. No, seveda pa je odvisno od obsega tega predloga. Glede na dosedanje izkušnje, recimo v zvezi z sektorjem oblačil, uh, v primeru Gvatemale je trajalo sedem let, da smo rešili ta primer in rešitev ni bila ravno zadovoljujoča. Zato ne vem, kako se lahko bolje lotimo takšnih primerov. Jaz sem pripravljen poslušati vaše predloge, pripravljen sem sodelovati z vašim odborom, zato da bi dosegli kar najboljše možne rezultate in ob tem se moramo opreti tudi na dosedanje v nekaterih primerjih negativne izkušnje. Pod vprašanje To me privede do vprašanja, kako bi poskrbeli za to, da je to izvedljivo in, zavaju, in zavezujoče. Potrebovali bi tudi podporo deležnikov in pa potrošnikov. Ne na zadnje gre pri trgovini za potrošnjo in za naš način življenja. Kako se bi vi v javnosti lotili osveščanja glede pravične etične trgovine? Ste pripravljeni nadaljevati delo, ki je bilo tukaj začeto v sedanjem mandatu? Seveda sem pripravljen podpreti to načelo pravične trgovine. Pripravljen sem uh, podpreti tudi pobudo za podeljevanje nagrad na tem področju. To se mi zdi dober zgled tega, kako lahko širimo osveščenost takšni javni dogodki so zelo vidni in na ta način tudi osveščamo potrošnike v zvezi z um, izdelki, ki jih kupujejo iz rečnih delov sveta. Hvala lepa, to so bili koordinatori političnih skupin, ki so postavili svoje vprašanja kandidatu za komisarja gospodu Filu Hoganu. Sedaj pa je na vrsti še 18 poslancev, ki bo zastavljalo vprašanja. In sicer eh, bodo dobili besedo v skladu z rondovim sistemom. Najprej je na vrsti gospod Varborn, izvolite. Hvala lepa. Moje vprašanje je povezano z majhnimi in srednje velikimi podjetji, ki predstavljajo hrbtenico evropskega gospodarstva. Evropska unija je prevzela vodilni položaj pri pogajanju z, pro, glede prostotrovinskih sporazumov z tretjimi državami. Uvozniki in izvozniki, še posebej pa MSP-ji, žal ne izkoriščajo vseh možnosti, ki jih ponujajo prostotrgovinski sporazumi. Le dve tretjini naših izvoznikov uporablja prostotrgovinske sporazume. Prav zato imam dve vprašanji. Kakšne konkretne korake boste izbrali za to, da bodo da bo stopnja koriščenja prostotrgovinskih sporazumov strani MSP-jev višja? Ali boste poskušali pripraviti bolj preproste, izvedli, bolj preproste in izvedljiva pravila, tako da bo naši izvozniki in uvozniki lahko dejansko uporabljali pravila iz prostotrgovinskih sporazumov? Hvala. Najlepša hvala, kot ste dejali. Eh, MSP-ji predstavljajo 80 odstotkov trgovine v Evropski uniji 700 tisoč MSP-jev izvaža iz Evropske unije. To je približno 6 milijonov delovnih mest na tem področju in kot rečeno predstavlja velik del evropskega gospodarstva. V naših prostotrgovinskih sporazumih imamo sedaj namenska poglavja glede tega, kakšna je vloga MSP-jev in kako jim lahko pomagamo. V vsakem prostotrgovinskem sporazumu bomo imeli namensko poglavje, s katerim bomo opredelili posebne potrebe MSP-jev. Kot sem povedal že v odgovoru prej, moramo tako države članice, Evropski parlament, kot tudi komisija zagotoviti to, da bomo v pogajanjih z deležniki ustvarjali višjo ozaveščenost in boljše platforme, zato da se pripravijo ukrepi, ki bodo podprli majhna in srednje velika podjetja. Z veseljem bom prisluhnil izkušnjam glede tega, kaj so najboljše prakse. Trgovinska politika je pomembna in včasih pripravimo zelo dober prosto trgovinski sporazum, ki vključuje poglavja za pomoč MSP-jem, ampak se potem to ne izkorišča. Tako da resnično potrebujemo izkušnje različnih partnerjev, ki eh, nam lahko potem pomagajo. kar se tiče konsistentnosti pravil uh, o uvozu, lahko govorimo pri posameznih prostotrgovinskih sporazumih, ampak to je nasplošno moje mnenje. Hvala, še kakšno dodatno vprašanje? Nekaj, kar je pomembno za vsa podjetja, še posebej pa za MSP, je vprašanje birokracije. V vašem eh, dopisu glede emisije piše, da morate uporabiti načelo za vsako novo pravilo je potrebno odpraviti eno pravilo. In zanima me, kako boste to uporabili pri trgovinski politiki. Predsednica von der Leyen je zelo specifično podala politična um, navodila in tudi sam sem se spraševal podobno vprašanje. Naprimer, na področju trgovine ni toliko zakonodaje. Poskušali bomo upoštevati načelo boljšega pripravljanja politike in upoštevati te smernice. Prepričan sem, da obstajajo področje, kjer se zakonodaja podvaja in ogledali si bomo, naprimer, kakšne so te upravne ovire, ki ovirajo delo MSP-jev. Prav. Naslednji je na vrsti Nikola Danti. Izvolite. Te, eh. Najlepša hvala, gospod predsedujoči gospod komisar. Navezal bi se na vprašanje Svetovne trgovinske organizacije. Nekateri kolegi so že izpostavili to vprašanje. Gre za pomembno politično institucijo in večstranska pogajanja tukaj so bila sedaj že več let blokirana. V vaših pisnih odgovorih ste veliko besed namenili tej temi, podali pa ste tudi jasne cilje. Pripraviti želite močno pobudo za to, da bi pripravili spremembe do leta 2020 oziroma 2022. Že uvodoma ste to omenili, ampak prosim za več podrobnosti glede naslednjega vprašanja. Komisija se je zadala tukaj dva cilja: socialne cilje in eh, podnebne ukrepe. In zanima me, kako boste to povezali z spremembo delovanja STO. Hvala lepa, povezali smo se s partnerji, ki razmišljajo na enak način. Namreč ne želimo si, da bi glavni organi tukaj prenehali z delovanjem, oziroma da bi bilo njihovo delovanje onemogočeno. Evropska unija si želi nova pravila, zato da bi imeli enake pogoje za vse, kar se tiče industrijskih sub subvencij in eh, pravil za trgovanje. Tukaj moramo okrabiti, okrepiti pravila, predvsem tudi, kar se tiče eh, subvencij in prenosa tehnologij. STO se mora bolj okrepljeno ukvarjati z posredovanjem tudi uh, v skladu s Kitajsko. Poleg tega mora STO začeti delovati bolj učinkovito, Sam sem se pogovarjal z eh, generalnim direktorjem STO, ki se s tem strinja in misli, da moramo pospešiti naš način sprejemanja odločitev. Ne želimo si namreč situacije, ko bi bili popolnoma blokirani in ne bi mogli sprejemati odločitev. Poleg tega pa ponovno razpravljamo tudi o opredelitvi države, razvite države. Namreč nekatere države, ki so eh, bogate države, so še vedno opredeljene kot države v razvoju in to je precej problematično. Potrebujemo opredelitev, ki bo temeljila na podlagi dokazov in potreb, ne pa nekih zastarelih opredelitev. To so torej srednje in kratkoročne reforme, ki jih želimo uvesti v kratkem. Najlepša hvala. Še podprašanje? Eccoci. Eh, vorrei affrontare. Najlepša hvala. Ja, pod vprašanje glede druge teme imam in sicer glede e-trgovine in digitalnega sektorja. Tukaj imamo globalizirano situacijo, ampak pravil ni dovolj. Zaščititi moramo evropske državljane, še posebej, ko gre za blago, ki ga eh, preko spleta naši državljani naročijo in potem se to dostavi v Evropsko unijo. Zaščititi pa moramo državljane tudi pri zaščiti njihovih osebnih podatkov na spletu. Znotraj STO bi bilo pomembno, da se pripravi jasno stališče na to temo. Zanima me, kaj boste storili za to, da zaščitite evropske državljane na tem tako pomembnem področju. Hvala, Hvala lepa. Osebni podatki naših državljanov morajo biti zaščiteni, istočasno pa moramo odpreti digitalno trgovanje za vse. To želimo doseči pri pogajanjih glede e-trgovine na ravni STO. Sam se sedaj seznanjam s tem dosjejem in pripravili smo kar nekaj predlogov glede tega, kako bi lahko izkoristili celoten potencial na tem področju. V letu 2019 smo želeli doseči več eh, napredka ampak upam, da bomo do naslednjega sestanka junija 2020 dejansko prišli do rezultatov. Seveda imamo nekaj težav z pogajanji za Kitajsko na eni strani in pogajanji za ZDA in Japonsko na drugi. To so pač eh, pomembni akteri na tem področju in po našem mnenju je to pomembno vprašanje, predvsem kar se tiče transferja tehnologij, kraje osebnih podatkov in tako naprej. glede na to, da imamo eh, enotni digitalni trg in eh, da moramo zaščititi naša podjetja tudi na spletu, je to za nas pomembno vprašanje. Hvala. Najlepša hvala, na vrsti je Jordi Kanes. Izvolite. Hvala, gospod Hogan. V vaših pisnih odgovorih ste se zavezali podpori sporazumu z Merkosurjem. To je sporazum, ki bi po eni strani ponudil veliko priložnosti nekaterim sektorem in proizvajalcem, konsolidiral bi prisotnost Evropske unije v tej regiji. Um, in to bi omogočilo tudi nekatere neposredne investicije. Ta sporozum torej predstavlja priložnosti, po drugi strani pa tudi zakonite dvome, eh, skrbi predvsem med kmeti in pa živinorejci. Ehm, skrbi pa nas, skrbijo pa nas tudi okoljski vidiki, glede na nedavno ravnanje Brazilije v primeru požarov v amazonskem gozdu. Zato me zanima, kako boste zagotovili, da bo sporazum Merkosur uravnotežen, pravičen in da bo vseboval tudi mehanizme, s katerimi bomo lahko zagotovili spoštovanje okoljskih zavez, recimo iz Pariza, in da bo spoštoval tudi načela človekovih pravic in pravic delavcev. Najlepša hvala. Kot sem povedal prej, Če ne bi bilo dogovora z Merkosurjem, ne bi imeli močnih argumentov, da dosežemo te rezultate. Razumem skrbi kmetijskega sektorja, ampak eh, vaša država močno podpira sporazum med Evropsko unijo in Merkosurjem. Veliko koristi je tukaj, kar se tiče različnih kmetijskih sektorjev, kar se tiče birokratskih vprašanj mislim, da je tukaj liberalizacija trga in zmanjševanje um, dajatev resnično v korist državam članicam. Naš model ruralne intelektualne lastnine je nekaj, kar se lahko hitro razširi in bo koristilo vsem. Je pa seveda na globalnem trgu tudi kar nekaj držav, ki ne podpirajo našega sistema ruralne intelektualne lastnine in eh, lokalnih oznak. Prav zato moramo biti tukaj pazljivi in zaščititi naše kakovostne izdelke. Potrebujemo dobro upravljanje. Smo pa pripravili tudi kar nekaj varovalk, ki bodo zelo dobro zaščitile naše kmetijstvo, poleg tega pa bodo tudi um, unešene v poglavje glede trgovine in trajnostnega razvoja. Na tak način bomo preprečili težke situacije, povezane s tem, da velike države, kot je naprimer ZDA, ki izstopajo iz pariškega sporazuma, Torej, moje mnenje je, da je bil to pozitiven rezultat. Štiri velike države Južne Amerike so se postavile na stran Evropske unije, ko so podpisale ta, to poglavje glede trgovine in trajnostnega razvoja. Kar se tiče dostopa do trga, tukaj ste imeli nekaj vprašanj, ampak mislim, da je tukaj opcija tudi, mm, da se določenih zavest ne spreme. Imate kakšno dodatno vprašanje? Sem ne no skonvencer los convencidos, jo sem un firme con... Ja, ni treba pridigati s preobrnjenim, treba je prepričati tiste, ki dvomijo in zato je treba ponuditi racionalne argumente. In to vas sprašujem. Eh, kaže se, da ne bo uh, sprejet kompromise, zato ker niso zagotovljeni dovolj robustni mehanizmi, s katerimi bi lahko zagotovili nadzor in spoštovanje pomembnih načel. Uh, mi kot Evropska unija recimo zahtevamo spoštovanje okoljskih kriterijev. Dobro, strinjam se, da bi situacija bila še slabša, če ne bi imeli sporazuma, ampak Sprašujem vas, kaj lahko naredimo za to, da izboljšamo spoštovanje in izvajanje zaščitnih mehanizmov, zato da bomo lahko prepričali tudi tiste, ki sedaj dvomijo v ta sporazum. No, naj podam primer. Če nekatere izmed držav Merkosurja sprejmejo odločitev, da ne želijo biti več partnerice Evropske unije in ne bodo več spoštovale pariškega sporazuma, potem naš sporazum ne bo več veljaven. To je ena izmed varovalk, ki lahko pomiri ljudi. Seveda to ni idealna situacija, je pa to možnost, ki obstaja. Če ne bo napredka v, našem, v naših pogajanjih glede ratifikacije, potem je pač tako, da smo državam članicam dali to opcijo. Našim partnerjem v Merkosurju smo povedali, da pač na tak način deluje naš demokratični postopek. Prav zato obstaja velik pritisk tudi eh, strani Merkosurja, da pride do dejanske ratifikacije. Mehanizmi varovalk so izjemno pomembni, namreč na področju kmetijstva imamo sedaj prvič takšne varovalke. To je precedens in eh, v Italiji in Španiji smo sedaj ta mehanizem za varovalko uporabili pri odnosih z Kambodžo. Sedaj vidimo, kako ta sistem deluje, kako lahko zberemo dokaze in lahko to tudi v prihodnosti uporabimo. Ko gre naprimer za določene uh, izdelke iz govedine, ki prihajajo v Evropsko unijo, pa ne spoštujejo naših standardov, smo ga zagotovili, da bodo vsi ti izdelki 100% preverjani, ko vstopijo v naše meje. Zagotoviti želimo torej to, da bodo informacije točne in eh, posodobljene. Hvala. Najlepša hvala. Besedo dobi Ana Mišel Asima Kopulu. Izvolite. You're, you're... Hvala lepa. Gospod komisar, v vašem dopisu v misiji piše, da ste v srčiki multilateralnega sistema, ki temelji na pravilih. Eno izmed eh, načel, ki ga boste uporabljali, je to, da boste upoštevali pravila na področju globalnega prenosa tehnologij. Okrepiti želite vodilni položaj Evropske unije v primerjavi z ZDA in Kitajsko. Zato imam dve vprašanji. Prvič, kako želite uravnotežiti ti dve vprašanji v primerjavi z večlateralnostjo na eni strani in na drugi strani, ko imamo. reformo STO in druga pravila, ki tam veljajo? To je prvo vprašanje. In drugo vprašanje, zanima me, kako boste vključili naš v Evropskem parlamentu in v našem odboru v to željeno reformo STO. V vaših pri, eh, pisnih odgovorih ste namreč omenili, da je to za, vaš, za vas prioriteta. Eh, Kot rečeno, je STO trenutno v najgloblji krizi od njene ustanovitve. Vsi poznate težave, mehanizem za reševanje sporov razpada, razpada in pravila za transparentnost se ne uporabljajo. Evropska unija bo storila vse, kar le lahko, zato da bi STO ostala v središču globalne trgovine. Namreč zaščititi želimo naš pristop, ki temeli na spoštovanju pravil. Ne želimo sprejeti pravil džungle. To moramo zagotoviti in na tak način bomo sodelovali z ZDA, če se bodo s tem strinjali. Nimamo pa nobenih zagotovil strani ZDA, da bodo sodelovali pri reformi STO. Evropska unija se mora postaviti za lastne vrednote in lastne načela. Namreč izhajamo iz načela in pozicije moči. Delo, ki ga pripravljate v parlamentu, je izjemno pomembno. In jaz bom seveda še naprej sodeloval z Evropskim parlamentom, zato da bomo imeli pripravljena vsa urodja, s katerimi lahko izvedemo pritisk na tem področju. Tako, ko gre za eh, prisilni prenos tehnologij, kot ko gre za eh, državne subvencije, in eh, vstop določenih podjetij na evropski trg. Zagotoviti moramo enake pogoje za vse, mi smo odprto gospodarstvo in zato želimo tudi, da bi se druge države odprle ter začele spoštovati svoje zaveze, ki so jih podale takrat, ko so stopile v STO. Like you... Še pod vprašanje. Prosim, če nam na kratko poveste, kakšno je vaše stališče, kar se tiče. Um, Mednarodnega sodišča za naložbe. Zanima me, kakšno je vaše stališče tukaj in kakšni so vaši načrti glede vzpostavitve tega sodišča. Čisto na kratko gre za zelo novo pobudo, kot vsi veste, ampak mi podpiramo to, da se to večlateralno sodišče vzpostavi. Mi vsekakor podpiramo trud, da bi se to zgodilo, je pa res, da je sedaj eh, razvoj tega sodišča šele zelo na začetku. Je pa to vsekakor pomembno, zato da začitimo trgovinske politike. Hvala. Najlepša hvala. Na vrsti je gospod Rodriguez Pion. Eh, necesidadki... Gospod kandidata komisarja, govorili smo o potrebi spodbujanja spoštovanja večstranske Mm, trgovinskega sistema, ki temelji na pravilih. Ampak vidimo, kaj se dogaja v primeru Kitajske in tudi ZDA. Kitajska se je okoristila z sistemom, ki je omogočil razviti nelojalno eh, uh, konkurenco in zato je tako uspešna. Kako boste dosegli, da bo Kitajska tukaj prevzela odgovornost in prispevala k potrebnim reformam svetovne trgovinske sporazume? Uh, kako bomo lahko okrepili klauzule o varovalkah. Um, predvsem me zanima, če poznate stroške za naše kmete in majhne cene velika podjetja, uh, če so predmet kakšnih trgovinskih sporov. Govorim o finančnih obremenitvah in o administrativnih eh, obremenitvah. Prav tako me zanima, kako boste. Eh, pri svojem delu kot komisar za trgovino zagotovili zaščito najbolj randljivih kmetijskih sektorjev. Hvala, Hvala lepa. Pogovarjal sem se z precej ljudmi in ugotovil sem, da veliko držav želi zagotoviti to, da se postopki iz STO ohranijo. Pripravljali smo nov sistem za arbitražo, ampak ta bo začasen mislim, da je potrebnih več kot. Eh, da sta potrebni več kot dve strani in dve geografske območji, zato da pride do dejanskega pozitivnega razvoja na tem področju. Veselim se pogovoru z ZDA, da bi ugotovili, kaj ZDA tukaj dejansko želijo. Mi smo jim poslali že veliko predlogov, oni pa se niso odzvali z lastnimi predlogi. Torej, eh, upoštevamo politične spremembe v ZDA in eh, želimo njihovega sodelovanja. Znotraj postopka STO pa se pogovarjamo s Kitajsko, v tem trenutku pa ne za ZDA. Sistem za trgovinske zaščite predpostavljam, da govorite o nekem specifičnem zakonu in ta bo verjetno lahko zelo negativno vplival na MSP-je. Odvisno pa je od tega, kako bodo zakonodajalci sprejeli mejno vrednost v tem zakonodajnem aktu. Ali bo to zajemalo večino MSP-jev ali ne, to je vprašanje. In uh, vi, kot so zakonodajalci, imate tukaj besedo, da v trialogu posežete v to mejno vrednost. Stroški so izjemno pomembno vprašanje za MSP -je in vprašanje je, kako jim bomo mi pomagali upravljati te stroške. Zato je tako zelo pomembno, kje zarišemo to črto in ta prak. Še dodatno vprašanje. Eh, eh, v vaših pisnih eh, odgovorih, kakor tudi v vaših ustnih odgovorih danes popovdne, niste omenili odnosov med Latinsko Ameriko in Evropsko unijo. Eh, torej, govorim o gospodarskih, trgovinskih in drugih odnosov. Prav tako me skrbi, v kolikšni meri boste vključili vidik spola v trgovinske sporazume. Eh, tukaj ste bili v vaših odgovorih kaj malo ambiciozni. Danes je potekal dogodek She Trades. Komisarka Malstromova se je močno zavezala, da bo vidik spola vključila v trgovinske sporazume. Treba jo ponomočiti ženske. Zanima me, kakšna je vaša zaveza tukaj. Um, No, eh, trenutno sicer imamo skupni trg, nimamo pa enotne meje, nimamo pa enotnih carinskih postopkov. Um, vs, torej, odvisno je, kje določeni izdelki vstopijo v trg. Države nimajo posod enako strogih kontrol, zato lahko na naš trg vstopajo tudi kitajski izdelki, ki nimajo zagotovljenih standardov, ki jih poznamo tukaj v Evropi. Zanima me, če boste poenotili te carinske postopke. Noben izdelek v Evropsko unijo ne more vstopiti, če ni vnešen v Evropski sistem SPS. Države članice pa so odgovorne za izvajanje nadzora in eh, kontrole v imenu Evropske unije, seveda. Pred tremi leti smo eh, ta sistem prenovili in eh, od takrat imamo 100-stotne nadzore. Če obstajajo določene probleme glede, problemi glede spoštovanja standardov pri SPS, potem morate tukaj takoj stopiti v stik z državo članico. Tukaj imamo zelo jasne standarde, glede katerih se ne moremo več pogajati. Pri vseh prostotrgovinskih sporazumih je tako, da morajo vsi drugi prilagoditi svoje standarde in jih povišati tako, da bodo ustrezali našim. Komisarka eh, Malmström je danes izpostavila vprašanje eh, enakosti spolov na tej konferenci, ki ste se je morda tudi udeležili. Meni se zdi to zelo pomembno vprašanje. Evropski poslanci iz Irske vam lahko povedo, da se mi zdi izjemno pomembno, da imamo enakost spolov pri vključevanju v politike. Ko sem bil sam politik na nacionalni ravni, ko sem bil minister, sem dosegel zelo dobre rezultate pri povečanju aktivnosti žensk v ministerstvu, kjer sem bil zaposlen. Tako da tukaj me sploh ni potrebno prepričevati, cilji so pomembni in tudi njihovo doseganje je. Hvala lepa. Najlepša hvala na vrsti je Ana Kavacini. Izvolite. Ja, good evening, komisar Desi. Lep pozdrav, spoštovani kandidat za komisarja. Gospod Hogan, vaš portfelj vključuje tudi vprašanje evropskih politik za naložbe. Predsednica von der Leyen tukaj ni zadala nekih specifičnih ciljev in to se mi zdi problematično. Namreč razsodišča za tuje vlagatelje so povzročila veliko pomislekov pri evropskih državljanih. Na tem področju obstaja veliko različnih projektov, naprimer ta, to večstransko naložbeno sodišče, evropski dogovor glede energentov in tako naprej. Po drugi strani imamo tukaj eh, veliko postopkov glede tega, da se preneha uporaba fosilnih goriv in premoga in tako naprej. Pravila glede tujih naložb vplivajo na to, kako dosežemo, dosegamo naše cilje glede podnebnih ukrepov. Zanima me, ali boste zagotovili to, da bodo trajnostni razvojni cilji pomembnejši od pravic ulagateljev, predvsem, ko gre za večstransko naložbeno sodišče. Pa še drugo vprašanje, kar se tiče pravic ulagateljev. Zanima me, ali boste poleg pravic ulagateljev začeli razmišljati tudi o tem, kakšne so obveznosti teh vlagateljev. Vem, da ste tukaj veliko bolj izkušeni od mene, namreč pet let ste vašo uh, stranko predstavljali na tem področju, tako da moram priznati, da imate vi veliko več izkušenj kot jaz zaenkrat. Evropski sporozumi seveda zaščitijo evropska podjetja, ki imajo sedež v tujini, kar se tiče eh, neprimernih praks tretje države. Uh, Ampak zaščitna pravila eh, za ulaganje so seveda del sistem evropskih, eh, evropske zakonodaje. Upam, da bom pravilno odgovoril na vaše vprašanje, torej kar se tiče spoštovanja varovalk za evropska podjetja in ko gre za zaščitne ukrepe. Danes ne moram reči, da sem strokovnjak za pravne termine tukaj in pravno situacijo, ampak z veseljem se povežem z vami in s tistimi, ki jih zanima vzpostavitev tega večstranskega sodišča, zato da se nadaljuje ta dialog. Seveda trdim, da je vzpostavitev tega sodišča izjemno pomembno in upam, da bomo nadaljevali s tem dialogom. Hvala. Še pot vprašanje? Ja, moje vprašanje je povezano s tem, kar so povedali kolegi. Kot veste, so naši kolegi zelo uh, zainteresirani za poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju in doseganje trajnostnih razvojnih ciljev. Trenostni razvojni cilji so seveda pomembni in to je del vaše naloge, zato me zanima, kakšne nove uh, predloge boste pripravili za to, da bodo ti izvršeni v celotnih novih prostotrovinskih sporazumih, ne samo v poglavju o trgovini in trajnostnem razvoju. Spoštovati moramo zaveze, ki smo jih podali na Pariškem sporazumu in drugih sporazumih, tudi kar se tiče spoštovanja trajnostnih razvojnih ciljev. To bo del celotnega postopka razvo, raz, reforme STO, da se v celoten program STO vključi trajnostne razvojne cilje. glede na razprave v letu 2017-2018 smo pripravili 15-točkovni načrt, akcijski načrt, ki bo vsekakor podlaga za naše nadaljne ukrepe. Veliko dela nas čaka in veliko zavezojočih ciljev imamo, glede tega, kako bomo izvajali nadaljne prostotrgovinske sporazume. Mislim, da če bomo skupaj začeli izvajati te cilje, ki smo si jih zadali, lahko v naslednjih petih letih dosežemo veliko napredka. Hvala. Najlepša hvala. Na vrsti je Marko Kampomenosi. Izvolite. Najlepša hvala. Dobrodošli, gospod komisar. Glede STO in sodbe na področju primera Airbus. To je zelo občutljivo vprašanje in nekatere države, kot je naprimer Italija, niso vključene v vprašanje Airbusa, po drugi strani pa bi bili druga najbolj prizadeta država, če bi ZDA sprejele te nove sankcije v primeru, da je pač sodba o Airbusu razrešena na določen način. Gre za naše kmetijske izdelke, seveda. Sprašujem se, ali boste poskušali doseči boljše ravnovesje glede tega, kakšne bodo posledice te sodbe. Prej ste bili komisar za kmetijstvo in na, podra, na podlagi vaših izkušenj veste, da je to urejeno že v prostotrgovinskem sporozumu z Merkosurjem in drugimi državami, pa tudi prostotrgovinski sporozum z ZDA je zelo problematičen za kmetijski sektor. Ali boste to upoštevali? Hvala lepa. Prvič naj povem, da kmetijstvo ni vključeno v pogajanja za ZDA. Drugič, želim si, da bi se ZDA pogovarjale z nami glede vprašanja razsodbe o Airbusu. Če bi se pogajali z nami na podlagi tega, kaj se bo zgodilo tudi v primeru Boeing, potem tukaj ne bi prišlo do nekih povračilnih ukrepov, po mojem mnenju. Trenutno ne vemo, kakšne tarife bodo sprejele eh, ZDA, ali bo to zajemalo 5 milijard, 10 milijard, 25 milijard, kot je bilo omenjeno, ne vem. Povezali se bomo z vašim odborom in eh, vsekakor bomo storili vse, da zaščitimo Evropsko unijo in naše države. To moramo storiti takoj, to razumem. Upoštevati pa moramo tudi povračilne ukrepe, katerih, do katerih bi lahko prišlo po razsodbi pri primeru Boeing. Prosil bom torej ZDA, da se pogajajo z nami, namesto da si tukaj uračamo udarce. Sploh v sektorjih, ki nikako niso povezani z civilnim letalstvom. Imate še dodatno vprašanje? Bubner, Mendelssohn, Ferrero, Waldner, Mendelssohn, Hogner, vse to so komisarji od leta 2004 do danes. Gre za države, ki imajo različne trgovinske interese in ti interesi pogosto nasprotujejo trgovinskim interesom sredozemskih držav. Smiselno bi bilo, da se spremeni pristop komisije, Ta bi morala namreč zaščititi geografske razlike. Zanima me, ali lahko tukaj podate več jamstev glede izdelkov, ki imajo eh, geografsko zaščito. Nekateri kmetje imajo namreč občutek, da tisti, ki naj bi skrbeli za njihove interese, prihajajo od zelo daleč, da ne poznajo njihovih interesov, in eh, sprašujejo se, ali komisija razmišlja o tem na enak način kot oni. No, prvič naj povem, da še nisem komisar, tako da ste ime Hogan dodali na ta seznam malce prehitro. Komisija vsekakor ščiti evropske interese. Mi ne bomo uh, takoj spostavili tarif, ko bo to storila ZDA. Upam, da Italija ne bo imela težav zaradi tega in upam, da boste v Italiji pomagali prepričati naše kolege v ZDA, vem, da jih imate veliko, da so takšni povračilni ukrepi nesmiselni. Vem, da bo tudi moja država imela morda podobno stališče kot Italija, ampak zagovarjati moramo Evropsko unijo in zaščititi naše splošne trgovinske interese kljub temu, da to morda kratkoročno ne bo preprosto. Hvala. Next, uh, Naslednji je Jan Zahradil, prosim. Hvala lepa. Tukaj za vami sem, gospod kandidat za komisarja. Hvala lepa. Naj še enkrat pozornost usmerim na Azijo zelo na pragmatičen, realističen način ste opisali naše odnose s Kitajsko. Kot neuravnovešen, ni idealen. Po eni strani velik trg, velika priložnost, po drugi strani pa imamo motne, spor o tržnem statusu, to je sedaj v postopku screeninga. Ste lahko nekoliko bolj podrobni, kako bi oblikovalo našo samostojno pogajalsko strategijo, kar se tiče Kitajske, nekaj konkretnih korakov. To bi torej nekaj, naj bilo nekaj, kar bi bilo specifično za EU, ne pa samo prepis politike katere druge države. Kot veste, se pogajamo s Kitajsko v tem trenutku, kar se tiče naložbenega sporozuma s Kitajsko. To ponuja priložnost in politično platformo za to, da si ogledamo vsa vprašanja, o katerih tukaj govorimo, tudi nekatera konkretna, nekatere konkretne korake naprej, kar se tiče prisilnega transferja tehnologije, da se država ni odprla tako, kot je obljubila in tako dalje. Torej, kot je v moji, kot je v izjavi opisa funkcije von der Leyen, zapisano moramo si to ogledati do 2020. In seveda, težko bo doseči ta rezultat do takrat. Bomo pa začeli sestankom STO 5. novembra v Šankaju, tam bom navzoč, sestal se bom z vsemi političnimi predstavniki na najvišji ravni, razen s predsednikom Žiži Pingom, tako da bi skušali doseči napredek tudi na drugih področjih, tudi reformo STO in vprašanje zaključka mednarodnega naložbenega sporozuma do konca 2020. Imate dodatno vprašanje? China. Hvala lepa. Kitajska ima tudi močne odnose s sosednjimi državami v Aziji. Zato skušajo te države skleniti tudi trgovinske sporozume z nami, da bi se bolje geopolitično pozicionirali napram Kitajski. Kaj pa vi menite o tem? Kaj menite o sporozumih z državami ASEAN? Bi morali nadaljevati s pristopom po državah ali bi morda bili pripravljeni, da storimo nekaj podobnega kot z Merkosurjem in najdemo morda kakšen bolj obsežen sporozum z ASEANom? region komisarka Malmström je poskušala se lotevati tega po regijah, vendar pa različne države imajo različne težave. In ne moramo se potem pogajati z vsemi, naprimer s Filipini. Filipini se že od 2015 ne pogajajo z nami. Tajska in Malezija imata težave, kar se tiče mandata, ki ste nam ga dali za pogajanja. Pri izpolnevanju pomembnih poglavij, kot je tudi o trgovini in trajnostnem razvoju. Ampak zelo dobre sporozume imamo, naprimer, z Vietnamom. Vaš odbor bo sedaj to ratificiral, ste v postopku ratifikacije. To je odličen sporozum za EU in upam, da bo ratificiran. In potem potrebujemo pojasnila glede različnih elementov, ampak mislim, da boste to dobili. Mislim, da konec oktobra greste tudi v Vietnam, pa tudi pri Singapurju. Upamo, da bo sporozum uveljavljen še do konca leta kar nekaj vprašanj, ki so pomembna in tudi geografske indikacije to vprašanje je bilo razrešeno. No, potem pa tudi sporozum z Južno Korejo 2009, torej po državah napredujemo, Indonezija ima priložnost, ampak je veliko vprašanj. Imamo ambiciozni predlog glede trajnostnega razvoja okolja, čakamo na odziv. Torej, na kratko, ne vidim napredka po regijah, vidim pa napredek po regijah po posameznih državah. Točno tako, kot sem povedal. Hvala lepa. Sedaj pa moj sopredsednik, dober prijatelj David McAllister. You, Hvala lepa, kandidat za komisarja. Predsednica von der Leyen želi, da ukrepite sposobnost Evrope, da se zaščiti pred nelojalnimi trgovinskimi praksami, med drugim tudi z uporabnega sistema za screening nekaterih tujih naložb. Vendar pa zdi se, da tukaj imamo samo 12 držav, ki imajo podoben sistem screeninga kot mi. Mar menite, da bi bilo potrebno to razširiti tudi še na druge države? Odgovor je da. Rad bi, da bi naši koordinatori uskladili pristop za vse države članice. Upam, da nam bo to uspelo. Nekaj pomislekov je v nekaterih državah članicah, še pa posebno naši prijatelji 17 plus 1, tako da moramo skušati izdelati stališče EU, tako da bi potem bil ta mehanizem skrininga bolje opremljen, če želimo zaščititi našo kritično infrastrukturo. Ne smemo tvegati, če smo odprto gospodarstvo, kot smo. Verjetno imamo najbolj odprt trg, potem pričakujemo podobno od tistih, s katerimi trgujemo. Kitajska nam je veliko obljubila, nič pa niso storili. Mo videli, kaj lahko storimo s tem sporozumom, da bi dosegli hitrejši napredek. Imamo tudi druge instrumente, ki jih lahko uporabimo. Naprimer, kar se tiče instrument javnih naročil, mednarodnih javnih naročil, to dobro poznate. Še kakšno dodatno vprašanje? Hvala lepa, kandidat za komisarja globalni trgi za naročila imajo močno neravnovesje. Naš trg pa je odprt za tretje države, kot ste izpostavili, se soočamo e z velikimi ovirami na tretjih trgih. Imamo sedaj zakonodajni predlog, ki ga je podala Evropska komisija o instrumentu za mednarodna javna naročila. Kaj boste naredili s tem? Uh, v zadnjih nekaj dnevih sem z gospodom Altmajerjem nemškim ministrom za ekonomijo se o tem pogovarjal. Upam, da bom v naslednjih tednih, če bom potrjen kot komisar, se lahko udeležil nadaljnih pogovorov s Francijo in ostalimi državami članicami, da bom videl, katera so tiste vprašanja, ki jih blokirajo in kako doseči napredek. Mislim pa, da narašča ozaveščenost v svetu, da je pomen močnega, močnih trgovinskih zaščitnih ukrepov pomemben, da se bomo lahko dobro seveda pogajali glede vprašanj, kjer so razlike. Kar se tiče pozicije moči, mislim, da bomo tako imeli več vzvodov na voljo. Hvala lepa. Sedaj pa Marie-Pierre Vedren. Gospod kandidat za komisarja, dejali ste, da bi naša trgovinska politika morala temeti na vzajemnosti in da bi morala imeti enaka pravila konkurenčnosti za evropska podjetja več kot polovica globalnih trgov ima protekcionistične ukrepe zaprte za prosto trgovino. Kako konkretno boste deblokirali tukaj te trge za javna naročila, katere nove predloge, predvsem zakonodajne, boste sprejeli, da boste odpravili unilateralizem in zagotovili vlogo za EU. Potem pa, kar se tiče trajnostnega razvoja, tukaj smo že ste že dejali, da boste imenovali glavnega izvršitvenega uradnika za trgovino, to gre v pravo smer, ampak imate potem še za še kakšne druge funkcije tudi kandidate in ali že veste, kdo bo kandidat za ta položaj in kako ga boste opremili, kaj bo ta oseba vse lahko počela. Hvala lepa. Uh, Če želite reformirati multilateralni pristop z odprtimi pravili, potem moramo začeti z organi, ki so v srču, ki presoja o tem. V imenu vseh držav udeležen, to je Svetovna trgovinska organizacija. Razložil sem že nekaj zamisli tudi gospodu Dantijo, kako mislim, da bi se to lahko zgodilo. Ampak, če nimamo podpore ZDA za to, moramo imeti rezervni načrt. In to pripravljamo in vodilni bomo v EU v drugi polovici 2020 in se bomo lahko pogovorili o tem s tem odborom, kaj bomo storili, da zagotovimo, da imamo proces za reševanje sporov, ki bo multilateralen do konca 2020, upajmo. Omenil sem že potem trgovinske zaščitne instrumente, javna naročila, to želim uveljaviti in upam, da bo svet videl, da je dobro imeti tudi močne, odločne trgovinske zaščitne ukrepe zato, da spodbudimo države, ki ne spoštujejo ravno pravila, kar se tiče subvencij kmetov, naprimer, kar se tiče prisilnega transferja tehnologije in tako dalje. Glavni izvršitveni uradnik za trgovino je zelo pomemben položaj. Vaša država ta koncept dobro pozna, to se zelo promovira in to vidim. Mislim, da bo imel status eh, namestnika generalnega direktorja v našem GD pri komisiji za trgovino tako da bo opremljen za soočanje z razmerami in bo zagotovil, da bo GD za trgovino se prestrukturiral na tak način, da bomo lahko to smiselno uporabili in da bomo lahko učinkovito upravili delo. Ne bo pa to samostojna agencija, bo pa politično odgovorna institucija Evropske unije. Upamo, da bo kar se da učinkovito. Dodatno vprašanje. Proizvajalci in potrošniki v Evropi si želijo, da bi med pogajanjem trgovinskimi sporazumi imeli okoljske, sanitarne, socialne ukrepe, ki bi jih upoštevali. In želeli bi slišati več o konkretnih ukrepih, da boste zagotovili, da bodo uvoženi proizvodi, ki pridejo v EU, resnično spoštovali naše standarde. Kaj boste storili? Najboljši primer zato so lahko proizvodi, ki so bili predmet prevare v, na področju ekoloških proizvodov. In z gospodom Kojzlikom smo to zakonodajo potem spremenili, sodelovano z odborom Agri. In upamo, da bo potem to pomenilo standardizacijo pravil za ekološke proizvode v EU in da bodo podobni standardi potem tudi veljali za uvoz iz EU. Oprostite za uvoz v EU, iz držav izven EU. Vse to so ambiciozni standardi in pričakujemo, da bodo tudi države izvoznice dvignile standarde na raven EU. To bo morda pomembno kasneje v kontekstu sporozuma in pogajanj z Združenim kraljestvom. Morda, če ne bo standardov, ki bodo enotni, kar se tiče kmetijskih in industrijskih proizvodov, potem bomo dovolili, da bodo druge države lahko lansirale poceni proizvode v naše sosedstvo, kar bi potem spodkopalo tudi naše proizvode EU. In to bi bilo nepošteno. Pred temu se moramo zaščititi. Hvala lepa. Naslednja je Tiziana Begin. Eh, Hvala lepa predsednik, hvala lepa kandidatu za komisarja. Naj se vrnem na oceno vpliva o trajnostnem razvoju. Prejšnja komisija tega ni obravnavala kot prednostno nalogo. Čeprav je to jasno pomembno vprašanje, potrebno je oceniti okoljski in socialni vpliv zakonodaje. Rada bi vprašala, ali se boste zavezali, k izvedbi teh študij in jih objavili. Preden se začnejo pogajanja za trgovinske sporazume? Uh, Izvajamo ocene vplivov, preden se začnejo pogajanja. Že v začetni fazi, kar se tiče trajnosti in kar se tiče tržnih priložnosti. To je tudi že bilo objavljeno letos, glede nekaterih sporozumov. In ocena vpliva o trajnosti bo objavljena pred ratifikacijo, verjetno pred koncem naslednjega leta. Meri bomo objavo tega, kar se tiče sporozuma z Merkosurjem, ekonomska analiza, ocena vplivov in potem bomo imeli še eksante oceno, da bomo videli, kakšne so posledice trgovinskih sporozumov na vsakega od sektorjev. In to počnemo tudi za nekatere sporozume, ki so bili sklenjeni pred 3-4 leti in se že nekaj let izvajajo. Tako da mislim, da ni premalo ocen in z veseljem jih bom objavil. Dodatno vprašanje, prosim. Hvala lepa za vaš odgovor. nisem mislil pred ratifikacijo, pred pogajanjem. Včasih bi to bilo pomembno in v pomoč, če začnemo pogajanja z državami, ki jih trenutno sumimo, da naprimer uporabljajo delo otrok. Ampak še eno vprašanje, dovolite mi. In sicer, kar se tiče varnostne klauzule, glede uvoza iz Kambodže. Kambodža trdi, da ukrepi niso pravi. Kakšno je vaše mnenje, kaj so interesi unije, je potrebno imeti opredelitev le tega, da bomo potem lahko podprli vsako državo, če bo podvržena tveganju. Nisem pravnik, tako da tukaj ne bom mogel pomagati, ampak praktično realnost pa poznam, kaj se tiče varnostnih mehanizmov. Pri sporozumu vse razen orožja, ki smo ga sklenili z Mjanmarom in eh, Kambodžo, predvsem so izvažali riž v EU. In potem s časoma smo našli potrebne dokaze za države kot sta Italija in Kambodža. Španija, še prav posebno Italija, da je uvoz riža bil prevelik v Italijo. In potem je trajalo nekaj časa, morda tle, kot bi moralo, ampak uspelo nam je. In takrat smo prvič uporabili uprit italijanom in špancem ta varnostni mehanizem, da smo zaščitili njihove podjetniške interese v skladu s tem, kar smo se dogovorili. In to lahko potem porabimo še naslednjič kot preseden za druge proizvode. Zaenkrat so bili to proizvodi, ki so predmet že proste trgovine. To pa bo morda veljalo tudi za proizvode, kjer še veljajo kvote. Tako da bomo lahko nadzirali naše proizvode, kjer imamo trgovinske sporozume po svetu in tukaj primer Kambodže, kjer smo se ustrezno odzvali za zaščito proizvajalcev riža, pridelovalcev riža v Španiji in Italiji. Mislim, da je dober primer. Hvala lepa. Naslednji je Joachim Schuster. Äh, Spoštovani gospod Hogan, kaj pravite na uvedbo davka na CO2? To bi naj vzpostavili, to so vam naročili, tako bi naj ustvarili enakoredne pogoje med evropskimi in izenevropskimi proizvajalci. Zato boste morali v naslednjih mesecih sprejeti pomembne odločitve. Najprej morate ustvariti pravno podlago instrumenta, poštevati trgovinsko-politične, okoljske-politične vidike. To bi lahko bil davek, vendar pa potem bi tukaj potrebovali soglasje v svetu. Lahko bi to bil tudi prilagoditveni mehanizem, ker potrebujemo samo kvalificirano večino. Pomembno pa je, da se to ustrezno izračuna in kako je to povezano z ETS. To je pomembno, kajti to mora biti skladno s pravili STO. Potem pa tudi vprašanje, ali obstaja povezava med višino tega izravnalnega zneska in škodo na okolje. Zato vprašanje, bi upoštevanje teh vidikov lahko upoštevali še nadaljne vidike za vprašanje davek na mene vrednosti CO2? Well, it's a very complex issue and I... Zelo kompleksno vprašanje. Vesel sem, da bo komisar Gentiloni pristojen komisar za to, kajti on bo odgovoren za skrbni pregled na tem področju za oceno vplivo. To je zelo zapeteno vprašanje, kot ste opisali. In cilj je, da se izognemo NOCO2, da imajo vsa podjetja enako podlago. In če združimo te davke schemo ETS v EU s prostimi dovolinicami, potem mislim, da je ta pristop, seveda moramo sodelovati tudi s komisarjem Timmermansom, ki bo podpredsednik, izvršni podpredsednik, ki je pristojen za podnebne vprašanja in vključiti moramo tudi GD Klim. gotovo se bomo morali to gledati skupaj s Timermansom in Gentilonem. <laughs> Ni še načrtovanih sestankov na to temo, seveda. Ne bom že naprej skušal ugotoviti, kakšno bo naše stališče, ampak podrobno se moramo to ogledati, kajti ne želimo si, da bi mi počeli vse, kar je potrebno, naši konkurenti po svetu, po svetu pa ne. Kako bomo ustrezno uredili to razmerje in prišli do dobrega rezultata, istočasno pa potem drugi ne počnejo nič in smo potem nekonkurenčni. To moramo resnično natančno pregledati, tudi za ceno vplivov. Dodatno vprašanje? Ja, nisem zadovoljen, kajti seveda je to potrebno urediti v skladu z STO. Ampak v tem kontekstu morda še potem nekaj čisto posem drugega. Nekaj ste že dejali, kar se tiče vprašanja, kako bi trajnostna poglava lahko uresničili. Z Južno Korejo ste nam dali dober primer. Južna Koreja je primer, kjer imamo predvsej dobro trajnostno poglavje, pa se to enostavno ignorira že sedem let. Včasih se razpravlja o tem, pogosto tudi ne, ampak realno se ni nič zgodilo. Tudi tukaj konkretno vprašanje, kako boste vi kot pristojni komisar uveljavili spoštovanje pravic sindikatov, kar se ne dogaja in to je očitno v Južni Koreji. Točno zato imamo sporazum z Južno Korejo, mehanizem za reševanje sporov, ki smo ga sedaj prvič uporabili v kakšnem trgovinskem sporazumu. To smo imeli v 2009, v sporazumu sedaj smo to uveljavili EU po prizadevanjih, da bi imeli akcijski načrt, da bi Južna Koreja spoštovala zaveze po poglavjih. In sedaj uporabljamo ta mehanizem za reševanje sporov in to je v skladu s sporazumom. Sprašujete mi, sprašujete me, o točnih izidih nečesa, česa še ne poznam dobro in tudi ni moja glavna pristojnost. In seveda vam bom povedal več, ko bomo imeli več informacij od pristojnega komisarja pod vodstvom Timrmansa, kako bomo to storili. Sem za, seveda, to določbo, kot je v mojem opisu funkcije. Ampak žal vam ne morem dati bolj zadovoljivega odgovora ne morete pa pričakovati podrobnosti za nekaj, kjer se proces še sploh ni začel. In vprašanje je zapleteno, to veste in tudi sam vem. Uh, Hvala lepa. Naslednja je Danuta Marija Hübner. Eh, uh, Hvala lepa. Komisar, Brexit, vem, da to ni vprašanje, kjer bi lahko takoj odgovorili, ampak je veliko špekulacij. Ampak dobro če ne bo dogovora, če bo Brexit brez dogovora ali pa če bo vrem Brexit, se bomo tako ali tako začeli pogajati o prihodnjem sporozumu in gotovo bo osrče tega prihodnjega odnosa prosto trgovinski sporozum. V tem kontekstu vem, da bodo britanski prijatelji se odločili, kakšen tip sporozuma si želijo. Gospa May si je želila poglobljenega, ambicioznega, trdnega sporazuma z enakovrednimi pogoji. Trenutna vlada pa kaže interes za nekaj bolj plitkega, konvencionalnega in ne vidimo zaveze k enakim pogojem za vse. Prav tako menim, da bo potrebno poštevati tudi velikost in bližino tega trga. In vsak tak sporazum bo moral jamčiti za standarde. V tem kontekstu moje vprašanje, kaj menite o pogojih. Enakega poslovanja za vse, ki so tiste rdeče linije za nas, še prav posebno, če upoštevamo skošnjavo na britanski strani, da bi se premaknili k regulativni divergenci raje kot konvergenci. Ja, težko bo vedeti, težko je vedeti, v katero smer bodo Britanci šli, kajti tudi parlament, skozi parlament jim tega ne uspe spraviti, trikrat so poskušali. Kot ste pravilno dejali, gospa May in EU so sprejeli dober sporozum. Tako bi zagotovili enake pogoje za vse, tudi kar se tiče standarda okolja, državnih pomoči, pravic delavcev, kakovost živil in tako dalje. Tudi proti, proti potrošniška zaščita. Vse to je pomembno za nas in to je pomembno tudi za naš mandat in to je potem moja odgovornost za pogajanje o tem sporozumu. Tako da Evropski svet in parlament bosta gotovo veliko imela zapovedati v mandatu. Zame, kot pogajalcu. In enaki pogoj za vse, to bo zelo visoko na dnevnem redu. No um, is... Ni dodatnih vprašanj. Naslednji je Emanuel Maurel. Bonsoir, le Dobro večer, gospod kandidat za komisarja. Reforma Svetovne trgovinske organizacije to bo zelo težavno, o tem se veliko govori. Govorili ste o transferju, prisilnem transferju tehnologiji, potem odnosi z EDA, niste pa prav veliko povedali o kraj, kraji intelektualne lastnine. Ursula von der Leyen tudi ne govori o tem, ampak kraja intelektualne lastnine je pravzaprav ponarejena in za Evropo je to katastrofa. Zakaj? Kaj ti to predstavlja? Zelo veliko MSP-jev, ki se jih žrtvuje po STO, je to približno 400 tisoč zaposlenih. Veliko je ponajenih izdelkov. In to zadeva predvsem Nemčijo, Španijo in Italijo. In gre za zdravila, tekstilne izdelke, avtorske pravice. Tukaj se daj nekaj vprašanj. Ali je prioriteta komisije zaščita tega in ali ste govorili s Kitajci, o tem se boste pogajali z njimi, kajti 80 odstotkov ponaredkov je kitajskih in kaj boste storili s tržnimi akterji Amazon ali Baba, ki komercializirajo proizvode, ki so ponarejeni, Evropa pa da zaenkrat ni storila ničesar. Well, Najprej krepimo naše trgovinske zaščitne ukrepe in tudi kitajski organi se morajo osredotočiti na to. Drugič, imamo sodelovanje s Kitajci na ravni STO, nismo prav daleč, pogajamo se s Kitajsko, tretjič o naložbenem sporozumu, kjer so se ta vprašanja na mizi. To je prednostna naloga za me in za komisijo, da v kontekstu sklenitve tega sporozuma do konca 2020 vključimo ta vprašanja, ki ste jih omenili, gospod Morel. To je pomembno za me in to bom spremljal zelo, zelo podrobno. Z vsemi vprašanji, ki ste jih omenili, kar se tiče naložbenega sporozuma s Kitajsko. In upam, da nam bo do konca 2020 to uspelo. Dodatno vprašanje. Evropa bi morala biti manj naivna kot do sedaj. STO, govorimo o STO, da je potrebno to reformirati. Lani junija so ZDA, Brazilija, Avstralija, Mercosur so nas napadli Evropo kar se tiče načela previdnosti. Rad bi izvedel več o vaših mislih o tem. Vaš kolega Ševčovič, prihodni kolega, je dejal, da bi bilo potrebno zvišati kulturo na podlagi dokazov, ne pa dvomov. Kaj ste menili o tem in o vaši zelo pomeni funkciji? ali boste branili to, kar je za nas zelo pomembno, še prav posebno na področju kmetijstva, torej to prednostno načelo, še pa posebno pri prosti trgovini. Da, kot sem že dejal, pri Mercosurju smo vztrajali pri previdnostnem načelu, da bo vključeno v sporozum. In še pa posebno Brazilija je zelo, zelo nehote to vključila. Na koncu nam je uspelo, kajti to je postala rdeča linija za nas in sicer ne bi bilo sporozuma, če ne bi tega vključili v trgovinski sporozum in druge vidike sporozuma z Merkosurjem. Torej, čisto konkreten primer, ko nam je uspelo to doseči. Hvala lepa. Naslednja pa je Jude Curtin Darling. Hvala, gospod predsedujoči, hvala, gospod komisar. Mm, Mika me, da bi vas poprašala po Brexitu, ampak se bom zdržala. Bi pa želela nekaj več podrobnosti od vas. Naš generalizirani sistem preferenc je eden izmed najbolj velikodušnih na svetu in je prinesel veliko koristi državam po svetu. Vendar pa ima ta sistem tudi nekaj pomankljivosti, recimo v zvezi s poglavji cilji trajnostnega razvoja. Janmar in Kabodža sistematično dovoljujeta kršitev človekovih pravic in ne spoštujeta mednarodnih konvencij. Filipini, mm, ki so upravičeni do GPS, se norčujejo iz Evropske unije. Ampak vseeno se ta sistem odziva zelo počasi. Um, predvsem, ko gre za cilje trajnostnega razvoja. Zanima me, ali lahko naštejete pet ukrepov, ki bi jih sprejeli kot komisar za to, da bi izboljšali izvajanje GPS-a in pa ciljev trajnostnega razvoja, zato da bi ti dejansko služili svojim ciljem. Hvala lepa. Torej, kot sem že povedal, bomo imeli glavnega izvršilnega uradnika za trgovino, ki bo pristojen za ta vprašanja, horizontalno gledano drugič sprijeli bomo tudi mehanizem civilnih pritožb. Eh, to smo videli v primeru Peruja. Eh, v zvezi s tem primerom smo sprejeli tudi akcijski načrt. Če poimenujemo države, ki ne spoštujejo dogovorov, potem eh, tudi na ta način lahko pritisnemo na njih. Potem tretjič, bolj moramo upoštevati civilne družbe v teh državah. Zato moramo tudi finančno pomagati civilni družbi in pa nevladnim organizacijam. Potem četrtič, imeli bomo nadzorni sistem za GPS, zato da bomo zagotovili odgovorne investicije v. Mm, države, v državah, ki so vključene v ta sistem, zato da ne bo prihajalo do dumpinga. Um, kar se tiče pravic delavcev in okolja, moramo ti dve področji prioritizirati, zato da bodo države sistema GPS lahko dokazale, da spoštujejo zaveze na tem področju. Reforma bo izvedena na osnovi ocene, ki je bila pripravljena leta 2018 to je pripravil vaš odbor in na podlagi tega bomo pripravili novo agendo, s katero bomo še izboljšali stanje. Hvala. Naj se navežem na nekatere izmed točk, ki ste jih omenili. V zadnjih petih letih vidimo veliko spodbud, manj pa je sankcij, predvsem v povezavi z GPS in predvsem tam, kjer prihaja do resnih in sistematičnih kršitev človekovih pravic. Mm, če se navežem na moje prve vprašanje, ali ste pripravljeni preučiti področje obveznosti mm, vlagateljev, veliko slišimo o pravicah investitorjev, imamo mehanizem za reševanje sporov eh, med državo in vlagateljem in tako naprej. Ampak kako pa zagotoviti odgovornost investitorjev? Kako bomo zagotovili, da bodo evropska podjetja, ki investirajo drugi, povsod spoštovala enake standarde in pa človekove pravice? Ja, to počnemo s pomočjo javnih programov, z programi Evropske investicijske banke. Jaz to področje poznam še iz časov, ko sem bil minister, uh, oprostite, komisar za kmetijstvo. V Afriki so nas večkrat kritizirali, češ, da nimamo odgovornih investicij v afriških državah. Ampak mi smo spostavili sodelovanje za Afriško unijo in sedaj smo dosegli dogovor, na podlagi katerega zelo dobro vemo, kakšne pristojnosti ostajajo kje. In sicer gre za politične ukrepe na afriški strani in gre za finančno in drugo podporo na evropski strani. No, eh, ko gre za družbeno odgovornost podjetij, pa mora za to poskrbeti zasebni sektor. mi se v vseh stikih z zasebnim sektorjem zauzemamo za to, da bi tudi podjetja spoštovala svojo družbeno odgovornost in da bi se odločila za odgovorne um, in pravične investicije. Hvala lepa. Naslednji je Reinhard Pitikofer. Gospod komisar, želel bi se navezati na to, kar je že omenila uh, gospa Van Bremt. Uh, nujnost bojevanja proti podnebnim spremembam pomeni, da moramo tudi trgovinske sporozume porabiti za to, da dosežemo spoštovanje podnebnih zavez. Vi ste zapisali v vašem pismu v zvezi s tem, da je treba tukaj spoštovati cilje trajnostnega razvoja. Ja, to je precej medlo. Rekli ste, da se vam ta poglavja zdijo pomembna, ampak prosim, pokažite tukaj nekaj več ambicije, ali so ti cilji res dovolj dobri, kako jih boste ukrepili, kaj ste pripravljeni storiti za to, da bi bili okoljski standardi in pa standardi um, dela v trgovinskih sporazumih zavezujoči in izvedljivi. Hvala. Jaz to že skušam zagotoviti v vseh prostotrgovinskih sporazumih. Seveda skušam zagotoviti to, da so vse zaveze iz teh sporazumov izvedljive. Ne vem točno, o kateri državi govorite, ko govorite o konvenciji Mednarodne organizacije dela. Tukaj smo dosegli veliko napredka, tudi v primeru držav, kot je Vietnam na podlagi trgovinskega sporozuma smo tukaj dosegli, da so sprejeli kar nekaj konvinc o pravicah del, delavcev. Potem eh, tudi Urugvaj, Paragvaj in pa Argentina so sprejeli vse konvencije. Brazilija mora sprejeti še eno konvencijo na področju pravic delavcev. Ne vem, kaj točno imate v mislih, ampak jaz skušam v kar največji meri in z razpoložljivimi um, pol političnimi sredstvi zagotoviti to, da so spoštovane. Um, da so spoštovane urednote Evropske unije pri vseh uh, trgovinskih sporazumih, ne glede na to, ali gre za človekove pravice ali pravice delavcev. Gospod komisar, omenili ste Kitajsko. V vašem pismu sem prebral, da si želite, da bi tukaj sklenili sporazum do konca leta 2020. To seveda ne pomeni sprejem sporazuma pod uh, vsakim pogojem. Tukaj mora biti vsebina pred hitrostjo. Kar se pa tiče glavnega izvršilnega uradnika za trgovino, ali lahko zagotovite, da bo ta izvršilni uradnik eh, se redno posvetoval ne samo za podjetji, ampak tudi za sindikati, za organizacij, z organizacijami civilne družbe in pa za potrošniškimi organizacijami. In ali bo ta izvršilni uradnik pripravljen sprejemati pritožbe strani preomenjenih akterjev? Ja, lahko vam zagotovim, da bo sodeloval za kar najširšo paleto akterjev. Trgovina je zelo pomemben inštrument, ki lahko sproži vzvode tudi na številnih drugih področjih. Tako da ja, lahko vam zagotovim, da se bomo posvetovali z vsemi deležniki, vključno s parlamentom z odborom in pa s eh, svetom. Ta oseba bo zelo zaposlena, mm, njegove pristojnosti bodo zelo široke. Kar se tiče pritožb, pa ne želim, da bi ta izvršilni uradnik bil neke vrste nov ombudsman. Um, razmisliti moramo, kakšne možnosti tukaj obstajajo. Uh, ne smemo podvojevati postopkov v Evropske unije. Videti moramo, kaj točno so tukaj pristojnosti ombudsmana in kakšne bodo pristojnosti tega izvršilnega uradnika. Podal sem vam primer eh, Peruja, zaradi pritožbe civilne družbe smo morali ukrepati in potem, smo, potem so oblasti prisilili v to, da so začeli izvajati določbe iz eh, poglavi o ciljih trajnostnega razvoja. Skratka, Strinjam se s tem, da mora obstajati nek mehanizem pritožb, ampak morali bomo videti, eh, kako tukaj najbolje, kako tukaj predvideti najboljši mehanizem. Gospa Rafaela, um, gospod komisar, v zadnjem. Uh, času smo sprejeli številne sporazume z eh, afriškimi državami, eh, no, z vzhodno in pa južno, južnim delom Afrike eh, smo sprejeli sporazume, ki bodo vključevali tudi cilje trajnostnega razvoja. Kako boste zagotovili, da bodo ti sporazumi temeljili na urednotah, da bodo spoštovani cilji trajnostnega razvoja? Torej, ali bi morali ta sporazum bi morali te sporazume posodobiti, zato da bi vsebovali tudi načela glede enakosti spolov, trajnostnega razvoja in tako naprej. In pa zanima me, o čem točno govorite, ko govorite za zagotavljanje enakosti na tem področju. Kakor veste, je predsednica van der Leyen eh, napovedala obširno strategijo za Afriko eh, in to bo vključevalo tudi cilje trajnostnega razvoja, ki so sami po sebi Eh, ki sami po sebi temeljijo na vrednotah. In enakost spolov je seveda del tega. Eh, no, Afriški uniji sicer ponujamo tehnično pomoč, eh, gospa Sakov, ki je bila dejavna na tem področju, lahko to potrdi. Tudi v primeru sporazuma iz Kotonu, iz Kotonuja smo predvideli spoštovanje ciljev trajnostnega razvoja. Na vzhodni Afriki je bil začetek nekoliko težak, ampak jutri mislim, da bo nastopil nov dan našega sodelovanja z vzhodno Afriko. Um, morda bomo dobili nov sporazum o partnerstvu, morda bomo dobili celo prostotrgovinski sporazum. Če bo če bi torej želeli naše sporazume o partnerstvu eh, posodobiti um, oziroma jih razširiti, potem sem seveda pripravljen to storiti. Hvala. Še nekaj več o trgovini in o spolu. Trgovina je ena izmed evropskih eh, zgodb o uspehu. Trgovino lahko uporabljamo tudi za druge cilje. Poleg okoljskih ciljev in človekovih pravic bi morali se pri naši trgovinski politiki zavzeti tudi za enako spolo. Komisarka Malstromova je med svojim mandatom to zadevo imala zelo resno, organizirala je tudi konferenco SheTrade na to temo. Kaj pa ste naredili vi za to, da boste zagotovili sodelovanje žensk v mednarodni trgovini, tako da bodo eh, zaščitene in izboljšene njihove družbene in druge pravice? In ali boste sledili komisarki Malstromovi in boste načela o enakosti spolov vključili tudi v prihajajoče trgovinske sporazume? Da ali ne? Ja, res je, da je bila komisarka Maštromova zelo uspešna pri zagotavljanju enakosti spolov. Kot sem zapisal v enem izmed svojih pisnih odgovorov, nameravam službam naročiti naj eh, pripravijo študije o vplivu na enakost spolov pri prihajajočih ukrepih in eh, sporazumih. No, vem, da je komisarka Malstromova imela danes zelo uspešno konferenco, o tem so mi poročali. Uh, Ehm, in kot so povedali na tej konferenci, obstajajo tudi močni gospodarski argumenti za opolnomočenje žensk. Več kot 28 eh, eh, milijard eh, bi lahko dodali k mm, obsegu svetovnega prometa, če bi opolnomočili ženske. Tako da seveda bom to načelo upošteval pri vsakošnjem pogajanju o prostotrgovinskem sporazumu. Hvala še zadnji govornik, Julio Winkler. Hvala lepa. Gospod kandidat za komisarja. Morda se motim, ampak zdi se mi, da je tukaj slon v sobi še vedno kitajska ja, lahko bi rekli, da tudi kaj drugega, ampak eh, še vseeno mislim, da je, se v svojem pismu izogibate omembi Kitajske. Torej, po eni strani imamo enakovredna izhodišča, evropska podjetja pošiljajo jasne signale v zvezi s tem, eh, potem nepravične trgovinske prakse ogrožajo bilateralne odnose po drugi strani pa si želimo dokončanje prostodružinskega sporozuma s Kitajsko. To se zdi v protislovju. Kakšen pa tukaj vaš politični pristop? Kako se boste lotili te težke naloge in uh, kdo bo vaš partner, ko gre za odnos s Kitajsko v kolegiju uh, predsednika Van der Leyen? Ja, rekel bi, da bi da bomo vsi upleteni v to. No, ampak um, seveda bo za to pristojen tudi uh, Valdis Dombrovskis, potem se skupaj povezano tudi z podnebjem in okoljem, torej za to je pristojen podpredsednik Timmermans. Prav tako pa želim sodelovati z komisarko Vestager, ko gre za digitalno trgovino. Sodelovati bom moral torej z vsemi in prav gotovo bo predsednica van der Leyen redno preverjala, kakšen napredek eh, bom dosegel. Ona je namreč zastavila ambiciozen cilj do konca leta 2020. No, jaz bom s tem začel 4. novembra, obiskal bom Kitajsko, to bo moj prvi obisk zunaj Evropske unije in eh, organizirali bomo konferenco o tem, kako določiti našo trgovinsko agendo. Eh, to je smiselno na začetku mandata komisije, razmisliti moramo o tem, kako zastaviti prednostne naloge, kako organizirati naše agende. Se pravi, nadaljevati želimo z strategijo eh, za Kitajsko. Potrebujemo močna orodja za boj proti, proti nepravičnim trgovinskim praksam, treba zagotoviti enakovredno izhodišče, istočasno pa moramo razumeti dejstvo, da moramo poslovati na kitajskem. In če eh, poslujemo s Kitajsko, moramo zagotoviti, da bodo oni dejansko odprli svoj trg, če pravijo, da bodo odprli svoj trg. Eh, skratka, tukaj bomo morali zastaviti nekaj kriterijev, ki jih bomo morali sproti dosegati. Eh, Kitajska bo imela velike koristi od um, svetovne trgovinske sporazume. Zato to za njih predstavlja eh, določeno urednost. In upam, da bomo tudi s pomočjo svetovne trgovinske sporazume rešili odprta vprašanja v odnosu med EU in Kitajsko. Hvala, gospod komisar. Zdi se, da imam ta privilegij, da lahko zastavim zadnje vprašanje na vaši predstavitvi in naj vas vprašam nekaj v zvezi s kmetijstvom. Številni kolegi so omenili kmetijstvo. In jasno je, da obstaja povezava med trgovino in kmetijstvom. Eh, to je torej zelo pomembno tudi z vašimi nalogami. No, ampak ne smemo govoriti samo o izzivih za kmete, o izzivih, ki jih predstavljajo prostotrgovinski sporazumi. Spregovoriti moramo tudi o velikih priložnostih, ki prihajajo za kmete agroživilsko industrijo za kmete zaradi prostotrgovinskih sporazumov, ki jih sklepa Evropska unija. Zato vas sprašujem, gospod komisar, kaj boste naredili kot komisar za uh, trgovino, zato da bi evropski kmetje lahko bolje izkoristili korist, koristi, ki jih, ki jih prinašajo prostotrgovinski sporazumi. Gospod Vinklej, vse veste, da kmeti nikoli ne poročajo o dobrih novicah in sam sem kmet in pripričan sem, da bi se tudi drugi strinjali z menoj. Eh, oni želijo vedno ohraniti največje skrivnosti zase. Z eh, Kitajsko smo, se pogajamo o zelo ambicioznem trgovinskem sporazumu, eh, predvsem pa predstavlja ta sporazum velike priložnosti za kmete, enako velja za Mehiko, enako velja za Kanado. No, seveda, tukaj obstajajo različni interesi v različnih sektorjih in uh, v povezavi z določenimi izdelki, ampak. z eh, vsakim izvoženim milijonom lahko pridobimo 16 tisoč ali pa 20 tisoč delovnih mest in to je pomembno predvsem za kmetijske regije. Ko je leta 2015 prišlo do krize v eh, mlečnem sektorju, smo imeli 12 eh, trgovinskih misij po svetu, In uh, na teh misijah smo se zauzeli za uh, prodajo evropskega mleka v tretjih državah. Seveda moramo ob tem uh, paziti predvsem na kakovost in mi lahko ponudimo kakovoste, kakovostne izdelke. Potem trajnost in pa tra, um, trajnostnost cene in pa kakovost. To je pomembno za potrošnike, zato se moramo osredotočiti na standarde, na trajnostni razvoj in pa na, predvsem na kakovost naših izdelkov, tako, tako jih bomo lahko prodajali posod po svetu. Tako da kot komisar za trgovino upam, da bomo imeli tudi uspešnega eh, komisarja za kmetijstvo, zato da bomo lahko maksimizirali potencial sporazumov, ki jih sklepamo. To je bo potem koristilo tudi kmetom. Hvala lepa, spoštovani kandidat za komisarja, hvala lepa kolegom za vprašanja. Spoštovani kandidat, eh, jasno je, da smo mi tukaj hram demokracije. Eh, v predstavitvi smo pokrili številne vroče teme, no in s tem postaja jasno, da so minili časi, ko smo trgovinsko politiko sprejemali za zaprtimi urati. Pri trgovinski politiki potrebujemo tudi veliko preglednosti. Tako, gospod kandidat, sedaj pa imate priložnost, da povzamete razpravo in podate svoje sklep, sklepne besede. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. Your very succinct questions. Uh, Hvala za zanimiva vprašanja. Upam, da sem odgovoril na nje po najboljši moči. Morda sem se vam kje zdel prekratek. V dveh tednih sem skušal preučiti celotno politično področje, seveda se pa moram sedaj posvetiti tudi tehničnim podrobnostim. trdno verjamem v to, da je trgovina pomembna za obstoj človeka, ne na zadnje seka nazaj v kameno dobo. Še preden so se ustalili lovci in nabiravci, so že med seboj izmenjavali blago. Tako da pri trgovini gre za mm, optimizem, za zaupanje, predvsem gre za zaupanje. In to v tem času pomeni zaupanje, ki jasno pove, katera so pravila, na podlagi katerih delujemo, katere so metode, ki jih bomo uporabili za to, da bomo zagotovili skladnost. In na ta način je Evropska unija zgradila svoj ugled kot uh, odgovoren in pravičen uh, trgovec. Uh, Trgovina je pravična, če vemo, kaj se dogaja na obeh stranih. In še, še preden je okolje postalo vroča tema, smo mi se posvečali okolju, od naših izdelkov do semen, ki jih sadimo pri nas. In še naprej bomo svoje politike gradili okrog. Trajnostnega razvoja. Mi želimo najboljše pogoje za vse, ne pa poraz uh, nekaterih vse države članice čutijo enako. Čeprav je trgovinska politika ogromna v obsegu, nikoli ne smemo izpustiti izpred oči podrobnosti. Evropski projekt se je rodil iz uh, uničenja, iz um, iz katastrofe. Takrat smo si želeli ustvariti nemogoče in to nam je uspelo, pogosto tudi ravno zaradi trgovine. No, um, pogoje smo v trgovini sicer skozi leta izboljšali. Ampak trgovina je šele sedaj pokazala, kažati, je začela kazati svoj pravi učinek in eh, še bolj bo kazala svoj učinek v prihodnosti. Kako trgujemo, ima dolgoročen učinek na to, kako bo izgledal svet. Evropska unija bo morala biti močen akter, močen globalen akter, treba je okrepiti našo vodilno vlogo tudi na področju trgovine in to v vseh vidikih, lokalno gledano, eh, globalno gledano, zavedati se moramo miru, dobrobiti in eh, končati moramo onesnaževanje okolja. Sam trdno verjamem v to in upam, da mi boste eh, omogočili, da bom kot komisar za trgovino to svoje prepričanje na dnevni osnovi dokazoval pri svojem delu. Thanks a lot, Commissioner Designate. Um, now it's up. Hvala lepa, gospod kandidat za komisarja. Politične skupine bodo sedaj ocenile današnjo predstavitev, zato imajo na voljo pol ure. Točno ob 9. uri in 30 minut se bomo sestali tukaj v dvorani in bomo za zaprtimi vrati razpravljali o.